Dobro dan vsem skupaj. Dobrodošli na tem rednem zasedanju odbora Libe. Hvala, da ste z nami. Pa začnimo. Sprijetje dnevnega reda. Najprej bi rad povedal, da je javna predstavitev odbora Libe o preiskavi, ki bi napotekala danes po povdan, eh, priložena na 7. november. Ima kdo kaj proti? Ne, prav. Sedaj pa sporočila predsednika. Najprej jezikovni režim. Zaradi velikosti dvorane in kabin, ki so na voljo, pravi predsedujoči, danes ne bo danščine, finščine, estonščine, malteščine in hrvaščine. Hvala za razumevanje. Sedaj pa prosim, da potrdite priporočila koordinatorjev, ki so naslednja. Najprej ustno vprašanje svetu in komisiji o izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov. Koordinatorji so se odločili, da predložijo dve vprašanji. In ta vprašanja ste že dobili v svojih dosjejih. Na to ustna vprašanja o e-pravosodju, v akcijskem načrtu za e-pravosodje 2014 do 2018. Koordinatorji so sprejeli ustno vprašanje odborov Libe in Juri z dne petka 11. oktobra. Razprava bi naj potekala na drugem plenarnem zasedanju oktobra. Ima kdo kaj proti? Prav. Sedaj pa sprejetje zapisnika prejšnje seje. Ima kdo kaj proti? Prav, ne. Sedaj pa četrta točka stanja potekajočih medinstitucionalnih pogajanj v zakonodajnih postopkih. Tretji skupni trialog o odboru Libe in večletnem finančnem okviru bo potekal, se upravičujem, prihaja do manjših tehničnih motenj ali odmeva, imate kakšne motnje, pravi predsednik, me slišite? Prav. Tretji trialog o skladih večletnega finančnega okvira, ki se nanašajo na odbor Libe. Pogajalci pridno delajo in Pripričani smo, da bi lahko danes popovdan naredili veliko napredka pri vprašanju delegiranih aktov. To pomeni, da bi lahko odmrznili sklade povezane s pravosodjem. Po trialogu bom predsednika Evropskega parlamenta gospoda Šulca obvestil o stanju pogajanj o večletnem finančnem okviru na področju pravosodja. Gospa Makovej je tukaj kot poročevalka predstavila nam bo trenutno stanje pogajen o eh, direktivi o eh, zaseganju. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Po glasovanju odboru Libe Maja, ko sem dobila jasen pogajalski mandat, smo tesno sodelovali z litovskim predsedstvom in Evropsko komisijo imeli smo že štiri politične trialoge, približno deset tehničnih zaseden. Naslednji politični trialog bo tekal še ta mesec. Težave, ki še niso, niso rešene, so povezane z razširjenim zaseganjem ki ne sledi uh, kazenski obsodbi in pa zaseganje strani tretjih oseb. Srečali smo se uh, celo včeraj v poznih večernih urah s komisijo in uh, svetom za to, da bi govorili o teh členih. Pri ostalih pa smo že doseg, dosegli dogovor. Resnično želimo uh, priti do sprejemljivega kompromisa še do konca leta tekom litovskega predsedstva zahvaljujem se eh, gospema Borsedino in Alfano za njeno podporo in sodelovanje ter vsem ostalim poročevalcem v senci. Glavno vprašanje je stališče sveta glede nekaterih odprtih vprašanj, o katerih sem spregovorila. Hvala. Like Se želi kdo oglasiti? Katera od drugih institucij? Zaseganja? Ne. Prav. Potem pa bomo nadaljevali z naslednjo točko, številko 5. Informacija predsedstva eh, sveta in pa komisije o morbitni spremembi sedeža Cepola in o nadaljem zakonodajnem postopku. Na tem mestu je situacija naslednja. Agencija, ki je odgovorna za usposabljanje organov pregona, ima trenutno sedež v Bremhilu v Združenem kraljestvu. Vlada Združenega kraljestva je podala izjavo, da bo zaprla urade v Bremhilu eh, do leta 2014, brez da bi ponudila drugo lokacijo za Cepol. Komisija je marca predlagala združitev Cepola in Europola. Tej odločitvi je večina političnih skupin in tudi držav članic sicer nasprotovala. Neformalni, eh, neformalno zasedanje sveta junija je eh, gostilo države članice, ki jih je litovsko predsedstvo poskušalo pripričati za prevzem sedeža Cepola. Sedem držav je ponudilo svoje eh, predloge. Finska, Grčija, Mačarska, Irska, Italija, Nizozemska in pa Španija. 8. oktober je svet sprejel predhodno stališče o začasnem sedežu Cepola. Odločili so se za Budimpešto na Mačarskem. Ampak ker je vprašanje sedeža Cepol, Cepola vprašanje, ki ga obravnavamo s pomočjo soodločanja v skladu s četrtim členom eh, sklepa sveta 2005-681, sprememba sedeža zahteva spremembo Eh, pravnega akta v skladu z Lizbonsko eh, pogodbo. Tako da moramo slediti rednemu zakonodajnemu postopku. In tukaj imamo besedo v Evropskem parlamentu. Svet se glede tega ne more odločiti sam. Na nas je, da se o tem pogovorimo, razpravljamo in bodi si izpodbijamo stališče sveta, bodi si mu pritegnemo. Sedaj pa bomo prisluhnili litovskemu predsedstvu ter Evropski komisiji. Slišali bomo, kakšne so najnovejše informacije. Na to pa bodo k razpravi prispevali tudi člani in članice odbora. Predlagam, da se naprej obrnemo k litovskemu predsedstvu. Izvolite, beseda je vaša. Thank you, Mr. Chairman. Uh, dear members of the committee. Hvala, gospod predsednik, spoštovani člani in članice odbora, spoštovani sodelujoči. V veliko čast mi je, da vam lahko podam najnovejše informacije v zvezi s temo, ki jo je predsednik že do dobra opisal. Ne bom ponavljal tega, kar smo že slišali v zvezi z okoliščinami, s katerimi se sedaj soočamo. Prisiljeni smo eh, poiskati začasno rešitev. Podaril bi naslednje. Do teh okoliščen je prišlo zaradi enostranske odločitve Združenega kraljestva, da zaprejo urad v Bremshilu. Naloga predsedstva je tako bila, zagotoviti dobro delovanje Cepola kot agencije, ki je odgovorna za usposabljanje organov pregona. Cepol mora biti še naprej operativen. Zagotoviti moramo ustrezno kontinuiteto njegovega dela, izvajanja dejavnosti. Gospod predsednik, prav imate. Litva kot predsedujoča država svetu je podala izjavo o sprejemu predlogov za začasni sedež Cepola. Če sedeža v Bramsilu ne bo več, če bo ta zaprt. To smo naredili tekom neformalnega zasedanja sveta junija v eh, Vilni julija v Vilni. Države članice so ob svojih predlogih podale tudi določene informacije glede uradov, dostopnosti eh, lokacije, režima privilegijev, eh, možnosti za zaposlene, obstoja ustreznih eh, izobraževalnih prostorov za njihove otroke, otroke zaposlenih ter eh, časovnico glede um, tega, kdaj so ti uradi na voljo za uporabo. Gre za skupni pristop Evropskega parlamenta, uh, sveta in komisije do evropskih agencij. Pri izbiri izbirnega postopka je želelo predsedstvo to dejavnost opraviti pregledno. gradili smo na eh, prejšnjih izkušnjah, eh, praksi v tovrstnih primerjih. Skušali smo, smo upoštevati to, eh, kar se je dogajalo v preteklosti v podobnih okoliščinah. Prejšnji teden v Luksemburgu, tekom Sveta za pravosodje in notranje zadeve, se je oblikoval skupni pristop ministri so dosegli dogovor glede tega pristopa. Ampak čakajo nas naslednji koraki, ki zahtevajo zakonodajni akt. Ta je potreben, če želimo formalno spremeniti sedež cepola v skladu s četrtim členom sklepa o cepolu, ki pravi, da je sedež Cepola trenutno v Bremshillu v Združenem kraljestvu. Imamo dve možnosti. Prvič, redni postopek. Če komisija pripravi predlog za nov sklep o cepolu in to k malu, tako kot smo tudi zaprosili eh, junija na svetu PNZ, tam so ministri zavrnili združitev Europola in Cepola, kar odraža tudi stališče odbora Libe. Sprememba sedeža bi lahko bila del takšnega predloga, če bi eh, lahko takšen sklep sprejeli še pred koncem leta 2013. Vedeti moramo, da čutimo tudi pritisk političnega cikla evropskega življenja mislim predvsem, v mislih imam predvsem evropske volitve naslednje leto. Postopati moramo hitro. Če komisija ne pripravi to vrstnega predloga, potem lahko uberemo drugo pot. Izberemo drugo možnost. Odločitev bomo morali sprejeti na podlagi eh, pobude vsaj ene četrtine držav članic. To pomeni sedmih držav članic, vsaj trenutno, ki v skladu s členom 76, eh, eh, drugim odstavkom B tega člena, pogodbe Evropske unije sprejmejo odločitev. Zaradi časovnega pritiska se je predsedstvo odločilo, da s pripravami začne že zdaj. Na ta način bomo dovolili sprejem te odločitve bodi si uh, eh, v sklopu postopka so odločanja do konca leta 2013. Eh, Oziroma um, eh, 14, se upravičujem še eh, evropske volitve je potrebno upoštevati, seveda. Potrebujemo dogovor in to hitro odločitev. Ugotoviti moramo, kakšni so skupni interesi. Glavno pa je, da Cepol še naprej ostaja operativen. Eh, zaposleni v Cepolu pa ne smejo živeti v negotovosti. nadalje povdarjamo tudi, da je predsedstvo pripravljeno sodelovati s svetom eh, oziroma s parlamentom, zato da pridemo eh, do pravega dogovora glede zakonodajnih sprememb. Hvala. Hvala. Komisija, gospod Pribe. Na to pa nas čaka razprava s člani in članicami odbora. Hvala, gospod predsednik. Komisija je na zasedanju sveta za PNZ prejšnji teden jasno povedala, da je predlog za novi zakonodajni okvir Cepola še naprej na mizi kot edina osnova za razprave. Komisija je ugotovila tudi, da je na istem zasedanju 8. oktober prišlo do dogovora med ministri političnega dogovora o bodočem začasnem sedežu Cepola in to po precej nenavadnem postopku. Gre za posledico izjave Združenega kraljestva, da Cepol ne more več imeti sedeža v Bremsilu v prihodnosti. Okvir našega predloga je celostno obravnavati uh, policijsko sodelovanje in usposabljanje. Prihaja do eh, več izboljšav delovanja, med drugim eh, gre tudi uh, za boljše dejavnosti eh, drugih agencij, še posebej pa cepola. S tem bi radi stroškovno učinkovito pristopali k delovanju eh, teh agencij. Naš predlog tako eh, vključuje eh, združitev Europola in Cepola. S tem bi radi zagotovili sinergije in prihranili veliko sredstev v skladu eh, s ciljem reforme in v skladu s priporočilom, ki izhaja iz skupnega pristopa o decentraliziranih agencijah, ki so ga podprle vse tri institucije. Stališče, ki ga je sprejel svet v zvezi z izolacijo vprašanja začasnega sedeža Cepola, ostaja politično in tehnično eh, dvomljiv. Razen tega pa komisija seveda razume, da tako v svetu kot tudi v parlamentu nasprotujejo združitvi Europola in Cepola. Še vedno pa obstajajo nekateri, ki to podpirajo, še posebej v eh, odboru za proračunski nadzor tega parlamenta. Komisija, eh, komisija je vesela, da je tako v svetu kot tudi v parlamentu veliko eh, napredka glede nekaterih drugih vidikov eh, reforme zakonodajnega okvira Evropola. V tem širšem kontekstu eh, operativne in funkcionalne reforme si moramo ogledati tudi vprašanje sedeža Cepola. Dobro bi bilo, da bi prišli do eh, rešitve, ki zagotavlja racionalizacijo in izboljšavo delovanja, o kateri sem govoril že prej. Hvala. gospod eh, Dias Temera bi se rad oglasil kot poročevalec za to področje. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad izrazil eh, spoštovanje predsedstvu sveta. Kritika, ki jo boste v nadaljevanju slišali, pa ni usmerjena proti predsedstvu sveta, ampak proti samemu svetu. Gospod predsednik, zavračam razlage ki nam jih je danes eh, podalo litovsko predsedstvo. Eh, eh, zavračam jih tako z vsebinskega kot oblikovnega vidika. Te razlage niso primerne zdaj v tem trenutku, ampak bi jih morali podati že prej. Poleg tega mislim, da so te izjave netočne. Tukaj se izraža nek interes In poudarjeni so samo določeni členi eh, pogodbe o delovanju EU. Poleg tega je vse skupaj neupravičeno. Zavračam tudi postopek, ki je bil upoštevan. To je pod vprašaj postavila tudi komisija. 76. člen ni bil primerno uporabljen. Da bi ga primerno izvajali, eh, bi morali najprej pred eh, dnevom, pred osmim dnevom eh, eh, začeti z natečajem. To se ni upoštevalo. Tudi, ko gre za zakonodajno enakost, ki je zapisana v členu 194, tudi to ni bilo upoštevano. Lizbona je glavno mesto sosednje države, ampak Lizbona je tudi pogodba, ki je parlamentu dodelila večje pristojnosti. Očitno ne vedo v svetu, kaj pomeni Lizbonska uh, pogodba ali pa to zavračajo. Jaz pa zavračam ta postopek. Tukaj so uh, razpisali zdaj eh, nek razpis, ne da bi upoštevali parlament. Jaz sem pristojni poročevalec, pa meni nihče o ničemer obvestil. Vse je pristransko, vse je zamegljeno. In po tem natečaju oziroma um, razpisu je bilo podanih sedem predlogov, ampak niso bili predstavljeni tukaj. Ti predlogi uh, niso Eh, bili obravnavani v parlamentu. Sam nisem obravnaval eh, predloga o Avili, ki mi je zelo draga, niti ne o Rimu in drugih mestih. Tudi ne o Tampereju, o Budimpešti, o Beriji. O nobenem predlogu se parlament ni mogel izraziti, pa bi se moral. In moral bi utemeljeno razpravljati o tem. Kandidati so podali svoje predloge. Tu sem videl in stvar se mi zdi pravzaprav patetična. E, ne bom rekel nič več in nič manj kot to. E, potem pa 8. v Luksemburgu, e, ko je bilo to znano, je bil uporabljen mehanizem ki je, kot pravi Evropska komisija, dvomljiv. Postopek je že od samega začetka eh, napačen, nejasen. To tukaj je politična eh, stavba, politični organ in moramo upoštevati tudi politične razloge. Eh, rezultat vsega tega pa je zdaj nezakonit. na povsem objektiven način lahko rečem, da imam sam tudi kandidaturo. Zdaj pa pridejo sem in me obvestijo, da eh, je bilo vse legalno, ni pa bilo verodostojno, ni bilo legitimno. Parlament si prizadeva za preglednost. Parlament eh, želi, da so stvari javne. Eh, želi tudi so odločati in to pristojnost nam je dala Lizbonska pogodba. Želimo se izraziti o vsakem eh, predlogu, o vseh sedmih predlogih, ki so na mizi in to na objektiven način. Upam, da stvar še ni dokončna. Tukaj je prišlo do prevare ta zadeva ni nujna, zato nam ni treba hiteti. Potem bom eh, še več povedal o tem. Trikrat naj povem, zavračam, zavračam, zavračam in zahtevam, da se parlamentu vrne vloga, ki mu jo podeljuje Lizbonska pogodba. Najlepša hvala. Hvala bi se do drugkrat oglasil, prispeval k razpravi. Gospa Matija. Hvala, gospod predsednik. Potem, ko sem eh, slišala Evropsko komisijo, lahko ugotovim, da še vedno govorimo o tej eh, fuziji, o združitvi, kar predlaga gospod Pribe. Jasno je, da svet to zavrača in kot smo slišali, večina skupine, večina skupin v odboru Libe, ki je edini pristojen za odločitev o a, eh, združitvi Evropola in Cepola. Večina je proti. Slišali smo mnenje nekaterih drugih odborov, ampak drugi odbori niso pristojni za to, ne morejo odločati o združiti teh dveh agencij. No, gospod Pribe Mislim, da morate prenehati razmišljati o združitvi. Rada bi se zahvalila litovskemu predsedstvu, ki eh, vsaj prevza, prevzema nekakšno pobudo reševanja tega vprašanja. Združeno kraljestvo, kot vemo, želi prodati sedež v Bremsilu. In to pomeni, da eh, Cepol nima več sedeža rešiti je potrebno to situacijo in glede, da, glede na to, da komisija nima eh, prave rešitve, je eh, en korak naprej naredil svet. Postopek je bil malce čuden, ampak to ni glavna težava. 27. novembra bomo imeli uh, razpravo o teh zadevah in predlagam, da sedem kandidatk za novi sedež eh, pride na to razpravo in da tam predložijo svoje eh, predloge. Zakaj si ne bi vzeli pet, deset eh, minut za to, da nam predstavijo predloge za nov sedež. Prisluhnemo lahko Mačarski, Španiji, Grčiji in tako dalje. In v tem trenutku uh, bo parlament in kolegi, kolegice odbora Libe eh, odločijo si ustvarijo neko sliko tega, kar nudijo posamezne države predlagateljice. Mislim, da bi bila takšna predstavitev kandidature eh, dober predlog. Ne vem, če je podobno eh, postopal svet, ampak mi bi lahko naredili tako. dejali ste, da moramo uh, najti rešitev za konec leta 2014. Ampak ali imamo nekakšno časovnico, zakonodajno časovnico? Kot vemo, bomo delali uh, o, tudi na drugih stvarih, ali imate časovnico za to? Hvala, poštevali smo vaš predlog. Uh, danes ob dveh. oziroma eh, danes čez dve uri imamo eh, zasedanje koordinatorjev in morda bi lahko o tem razpravljali koordinatorji. Koordinatorji lahko formalizirajo eh, predlog javne predstavitve vseh držav, ki predlagajo sedež vseh kandidatk. Gospod Kirkhope, izvolite. Much, uh, chairman, I just wanted to do, um... Hvala, gospod predsednik. Dovolite mi, da na kratko spregovorimo o tem vprašanju. Odločitev Združenega kraljestva o zaprtju urada v Bremsilu je odločitev, v katero nekateri kolegi dvomijo. Gre za eh, odločitev, ki je bila sprejeta popolnoma na podlagi finančnih eh, dejstev. Neizogibno je bilo eh, da bomo morali spremeniti sedež cepola. Tudi sam ne bi rad videl združitve med eh, cepolom in Europolom. Funkcije dveh organizacij so namreč različne, drugačne, ne glede na to, eh, kaj se odloči komisija ali kdorkoli drug eh, v zvezi s funkcijami cepola v prihodnosti sam bi rad govoril tudi o funkcijah cepola in to v ločeni razpravi. Zelo previdni moramo biti, ko dajemo cepolo pristojnosti, ko pa nacionalni organi pregona in nacionalne institucije že sami eh, veliko delajo na tem področju. Ne smemo podvajati truda in povzročati zmede. Ampak to je predmet eh, odločitve vprašanje lokacije. No, Združeno kraljestvo je na začetku imelo svoj pogled na uh, novo lokacijo. Mislim, da si je Združeno kraljestvo prizadevalo za nizozemsko kot uh, nov sedež. Sedaj pa je prišlo do nominacije uh, točno določene lokacije. In uh, naš predlog je, da v sklopu pristojnosti soodločanja uh, Eh, prisluhnemo vsakemu od teh mest, vsake od teh lokacij. No, Lizbonska pogodba je veliko spremenila, gospod predsednik, ampak mislim, da zgodovinsko gledano nikoli uh, nismo bili obveščeni o točno določeni lokaciji Evropske institucije. Pri tem je potrebno upošte, treba upoštevati različne politične pritiske, uh, razprave. Uh, in eh, trenutno porazdelitev drugih agencij. Če se nam zdi ena od lokacij bolj glamurozna kot druga, no. Eh, te odločitve se sprejemajo na osnovi porazdelitve agencij po Evropi kot celoti. Sam nimam nič proti Budimpešti. Sprašujem pa se, če bi nek formalen. Uh, postopek javnih predstavitev prava pot naprej. Ne vem, če bo to sprejemljivo za eh, svet in komisijo. To je spet neko novo vprašanje. Upam, da ne bomo preveč časa porabili za to. Ampak komisija mora biti zelo jasna, kakšen je njen nov predlog o eh, funkciji cepola, pa tudi kakšna je njena odločitev glede novega sedeža. Hvala. Hvala, gospod Kirhop. Gospa Gal je naslednja na vrsti. Hvala, predsednik. Nadaljevala bom v mađarščini. Ez a bizottság, a belis igazságügyi bizottság. Odbor Libe in Európsky parlament sta veščas jasno poudarjala, eh, da sta proti združitvi Europola in Cepola. Pravzaprav smo poudarili, da uh, zelo cenimo neodvisnost obeh agencij. Kako bomo zdaj zagotovili to neodvisnost, kako jo bomo ohranili, eh, to postaja zdaj predmet medinstitucionalne razprave. Najti moramo nek skupni imenovalec med parlamentom in svetom. Situacija je zelo zanimiva, ker parlamentu nikoli ni bilo omogočeno, da bi se odločal sam o sedežu agencij ali da bi upošteval uh, ekonomske vidike pri takih odločitvah. Uh, zato ne vem, če lahko kritiziramo svet ali sam postopek, ki je vedno potekal na tak način kot zdaj. Svet je bil soglasen in. To je bilo tako najbrž zaradi kakovosti mačarskega predloga. Ni naše delo, da postavljamo pod vprašaj delo sveta oziroma posamezne odločitve in posamezne predloge. Zato mislim, da ne smemo kritizirati te konkretne odločitve. Prepričana sem, da se je svet tako odločil zato, ker so resnično verjeli, da je bil mađarski predlog najboljši. Mm, ukvarjati pa se moramo s tem medinstitucionalnim problemom in eh, zadovoljiti obe instituciji. Thank you, Mr. President. Uh, uh, I... Gospod Tavareš, hvala. Pozdravljam razlage sveta in komisije, pa tudi našega poročevalca, gospoda Diaza de Mere. Sam bi tudi postavil nekaj vprašanj. Sem poročevalec v senci za združitev Europola in Cepola. Na koncu pa bom podal še komentar kot eh, poročevalec za vladavino prava in eh, temeljne pravice na mačarskem. Mm. O tej temi govorijo tudi politični predstavniki mađarske vlade. Moje vprašanje je naslednje. Glede na poročilo o Europolu, kjer eh, so najprej predstavili možnost eh, združenja Europola in Cepola, to je bil predlog komisije in tukaj se spominjam sebe in svoje skupine, ki smo bili vedno proti združitvi. Eh, mm, sedež bi se v tem primeru prenesel v Hag. Torej, potrebujemo nov predlog eh, komisije glede sedeža Cepola. Kaj bi to pomenilo za delo v našem odboru? Po mojem mnenju bi najprej morali eh, glasovati v poročilu gospoda Demere, potem bi to šlo na trialog eh, in bi prišlo do odločitve v svetu, sklep sveta, bi bil potreben in tudi, če bi mi zavrnili Europol in Cepol, torej združitev obeh, bi potem morali najprej končati en postopek, da se lahko začne drugi postopek. In tudi glede na roke me zanima, kaj menite, gospod predsednik, da lahko še naredimo glede tega postopka če bi lahko upoštevali rok eh, konec leta 2014. Eh, ta rok eh, želi spoštovati svet. Presegli ste čas za govor, kasneje pa nas čaka glasovanje. Uh, prosil uh, bi vas, če ste uh, če hitreje zaključite svoj prispevek. No, v redu, gospod predsednik, eh, sam sem poročevala za temeljne pravice na mačarskem, še eh, stališče v zvezi s tem. Eh, tukaj želim biti zelo jasen, ne samo, da ne ugovarjam mačarski in Budimpešti za sedež Cepola, Budimpešti celo čestitam, seveda v primeru, da se spoštujejo tiste teme, ki so za Evropski parlament prioritete. To je spoštovanje človekovih in temeljnih pravic, vladavine prava in tako naprej. Parlament mora biti dosleden pri svojem delu. Če bomo imeli v tem primeru možnost soodločanja in tako bi moralo biti, bomo eh, pripravili tudi resolucijo po členu 2 glede sedeža Cipola na Mačarskem. Hvala. Kinga Gunc. Eh, sama sem eh, poročevalka v senci za neobstoječi dosije glede Cepola. Eh, rada bi povedala, da sem svetu hvaležna, ker so podali to neformalno odločitev, to ni formalna odločitev in to moramo vedeti. Komisija točno ve, kakšno je stališče odbora Libe glede združitve Europola in Cepola. Mi smo komisijo pozivali naj eh, poda še eh, kak drug predlog. Eh, vedeli smo, da se Cepol mora preseliti iz Bramshila. Dobro bi bilo najti prihodni sedež Cepola in definirati tudi njegovo prihodnost. Zato je zelo pomembno, da uh, svet eh, eh, dela na tem dosilu, zadevo je treba zaključiti pred koncem našega mandata, to je zelo pomembno. Nočem se spuščati v podrobnosti uh, samih argumentov proti združitvi, to smo že večkrat predstavili tukaj v parlamentu in odboru Live. Želim pa omeniti naslednje. Če razpravljamo o različnih vidikih uh, te preselitve in če razpravljamo o novem sedežu, moramo upoštevati tudi, eh, eh, koliko novi sedež lahko zagotovi neodvisnost cepola. Nam se ta zdi zelo pomembna. Po drugi strani pa je prišlo do odločitve v evropskih institucijah, da če bomo poiskali eh, nov sedež za določeno institucijo, potem imajo prednost nove države članice. In v tem primeru je bila Mačarska z Budimpešto edina država oziroma edini predlog, ki je prišel iz nove države članice. Mm, tukaj govorim tudi v imenu Mačarske in Budimpešte. E, rada bi odgovorila še na e, vaše skrbi glede e, človekovih pravic in temeljnih pravic na mačarskem. Upam, da bo na mačarskem uh, do selitve Cepola, torej naslednje leto, eh, že druga vlada na oblasti in poskrbeli bomo za to, da bo eh, naslednja vlada imela veliko boljše rezultate glede vladavine prav in človekovih pravic. Torej to ne bo več argument. Še nekaj komentarjev o politični razpravi. Zelo pomembno je, da eh, se ne spuščamo na politično raven. Tukaj eh, ne gre za politično zadevo. Eh, v zadnjih dneh se je v parlamentu na mačarskem zgodilo naslednje. Fides in parlament so pozvali člane opozicije, tudi mene, da če ne bomo podprli Budimpešte, potem to ne bo dobro za Mačarsko. Pravzaprav grozili so nam. Mislim, da smo že pozni, še gospod Jazemera z zadnjim komentarjem, potem pa se bomo lotili naslednjih točk na dnevnem redu, tudi glasovanja. Hvala. Običajen zakonodajni postopek, eh, ki mu je sledilo glasovanje v svetu, bi moralo eh, upoštevati tudi kriterij eh, kvalificirane večine. Zato eh, sem proti temu postopku, ki je bil uporabljen na glasovanju. Šlo je za izločanje najprej Irska in Grčija, potem Italija in Španija. Potem je Finska umaknila svojo kandidaturo, da je podprla nizozemsko. Torej ta postopek je zelo dvomljiv in nepravilen. Zdaj pa še nekaj drugega. Strinjam se s tem, kar je povedala Veronik. To ima veliko smisla. In uh, parlament mora imeti tukaj svojo vlogo. Uh, zato podpiram datum 27. november. Eh, želim si, da bi bile kandidature lahko predstavljene takrat tu v parlamentu. Glede na to, kar pravi gospod eh, Kirkhope, eh, strinjam se z vami, ne želim si združitve, to zavračam. Zakonodajnemu predlogu komisije sem predložil 122 predlogov sprememb, torej tukaj gremo vsi v isto smer. Seveda je treba Eh, razmisliti o vseh možnih sedežih, kot pravi Veronik. Eh, vendar pa eh, idejo o delitvi ne sprejemam. Ta je v nasprotju z idejo primernosti in odličnosti. Ne bomo zdaj nekaj delili. Ne bomo imeli enega slabšega sedeža in tako naprej, če imamo lahko najboljšega. Potem kolegici Kingi Gal, eh, spoštujem eh, te, ampak želim, da se to obravnava v parlamentu od A do Ž. Potem prvi del gospoda Tavareša je tudi treba upoštevati, on je poročevalec v senci. Samo še komentar za Kingo Gunc, potem bom pa zaključil. Eh, Kinga, tukaj imam Eh, razporeditev agencij v vseh eh, državah eh, Evropske unije. Mačarska že ima svoje agencije. Pa še nekaj za zaključek. Ni primeren argument nujnosti. Ta argument ni pravilen. Sedež v Bramshillu je razdeljen na dva dela, en del za Cepol, en del za britansko policijo. In zato, da bodo prodali stavbo, eh, imajo rok marca 2014, ampak eh, en del pa lahko ostane operativen do leta 2015. Torej, ta argument in to mnenje, da se mudi, je eh, napačen. Komisarja komisarka Malmström je pisala vladi v Združenem kraljestvu, naj točno pove, dokdaj bi morali izprazniti to stavbo. Mislim, da se je ta partija šele začela in mora se nadaljevati eh, z primerno vlogo Evropskega parlamenta, tako kot mu jo dodeljuje Lizbonska pogodba. Hvala. Slišali smo tudi mnenje koordinatorke iz ELS, gospe Veronik Mathieu, da bi imeli posebno javno predstavitev, kjer bi nam uh, vsi sedeži predstavili svojo kandidaturo. 27. november je bil predstavljen kot uh, možen datum, kasneje bomo še razpravljali o tem. Ob pol enajstih imamo predvideno glasovanje. Eh, še vedno pa je pred nami eh, točka na dnevnem redu, ki zadeva upravljanje vračanja, sodelovanje s tretjimi državami, učinkovito izvajanje sporazumov ter prenos direktive o vračanju v prakso. Poročevalec je Georgijus Papa Nikolaov. Eh, najprej bo besedo dobil poročevalec, gospod Papa Nikolaov, potem Eh, bomo predstavili poročilo, lahko se boste oglasili še drugi eh, in povedali bomo, kakšni so roki. Gospod Papa Nikolav, izvolite. Eh, Hvala. To je poročilo na lastno pobudo. Obravnavamo ga v tem odboru po razpravi, ki smo jo imeli med političnimi skupinami. Gre za sodelovanje s tretjimi državami, učinkovito izvajanje sporazumov prenos direktiva o vračanju v prakso. Ta predlog je prišel v strani skupine ALS, e ko smo eh, predstavili naslov, smo imeli v mislih predvsem eh, pomankljivosti in eh, ne obstoj nekega skupnega načrta na evropski ravni. Zdaj imamo skupen evropski azilni sistem, imamo tudi skupen evropski pristop oziroma sistem za upravljanje meja in eh, eh, da bosta ta dva sistema učinkovita, morata po našem mnenju eh, biti pod okriljem politike upravljanja migracij. Treba je upoštevati pa tudi kvantitativne in kvalitativne indikatorje. Od začetka sem že to govoril, ko smo govorili o pridržanju eh, ljudi, nismo mislili na prosilce za azil. Eh, tukaj pravimo predvsem to, da potrebujemo neko eh, celovito priseljevalno politiko in to je ključnega pomena. Tukaj obravnavamo predvsem ekonomske migrante ko so ti izkoristili vse, eh, kar jim ponujejo naši azilni sistemi in ko eh, jim je zavrnen, eh, zavrneno, da ostanejo v Evropski uniji, potem se morajo vrniti v svoje države. Ta zadeva je seveda zelo zapletena, potrebuje pristop na več ravneh. Sam sem bil zelo pozitivno naravnan do kompromisa glede te pomembne teme. Uh, imamo uh, direktivo, ki je s tem zelo povezana in upam, da uh, bodo skupine tudi prišle do skupnih rešitev. Uh, pogosto imamo politične razlike pri teh občutljivih političnih temah, o katerih razpravljamo. Potrebujemo nek celovit uh, načrt in pristop eh, za eh, to zadevo, potrebujemo tudi medinstitucionalna pogajanja. V tem času, v tem trenutku imamo samo delen, eh, delno zadovoljiv pristop. Politike so zelo razdrobljene, soočamo pa se z velikimi težavami, predvsem na jugu in vzhodu. In podatkov je tudi premalo. Eh, ni dovolj koordinacije med eh, komisijo in eh, parlamentom. Če si ogledamo sporočilo komisije iz leta 2011, je ena od glavnih točk tega poročila v tem, da nam primankuje informacij. To poročilo zato prihaja ob zelo pravem času, ob koncu Eh, mandata parlamenta in komisije in tudi ob koncu štokholmskega programa. Eh, zdaj v kratkem bo sprejet tudi nov načrt eh, za območje svobode, varnosti in pravičnosti. Prispevek Evropskega parlamenta na tem področju zato lahko veliko Eh, prispeva. Poleg tega se je zgodila tragedija na Lampeduzi. V, v Siriji oziroma v Grčiji je bilo rešenih 27 migrantov, ki so prišli v Grčijo in eh, so imeli nesrečo na morju. Poleg tega eh, v mediteranski regiji prihaja do zelo močnih migracijskih tokov. Eh, to predstavlja velik pritisk na južne eh, države. Samo še nekaj komentarjev potem, pa eh, bodo lahko svoje prispevali še poročevalci v senci. Zelo odprt bom za vse komentarje, ideje tudi v naslednjih tednih. Vedno je treba spoštovati načelo nevračanja. Eh, vsi imamo pravice spoštovati, je treba človekove pravice, eh, tudi države članice morajo eh, spoštovati človekove pravice in vse mednarodne sporazume. Poleg tega imamo tudi dvostranske sporazume. Komisija ima podatke o tem področju, parlament v okviru tega poročila prosi eh, za to, da pridobi te podatke. To je za nas eh, zelo eh, ključnega pomena in s tem se obračam na komisijo. Poleg tega imamo tudi dvostranske sporazume, podatki so na voljo in če bi jih imeli, bi nam to zelo pomagalo razumeti, kateri sistemi delujejo in kateri ne. Imamo pa uh, znake, da se dvostranski sporazumi ne spoštujejo vedno. Uh, Isto velja včasih tudi za evropske sporazume s tretjimi državami. Najboljši primer je eh, v tem trenutku Pakistan, torej sporazum med Evropsko unijo in Pakistanom. Eh, komisijo želim eh, v tem trenutku prositi tudi za podatke o izvajanju evropskih sporazumov o ponovnem vračanju. Ne vem točno, eh, kakšna je trenutna situacija, kako je s številkami, ampak pomembno je eh, razmišljati o tem, kako bomo nadaljevali. Evropska zunanja politika mora biti eh, bolj vključena v to, da se migrante obdrži v Evropski uniji. Več sodelovanja bi morali imeti med službo za zunanje delovanje in generalnim direktoratom za notranje zadeve. Tukaj imamo tudi poročilo odbora eh, Deve. Mislim, da bo odbor Deve eh, tudi omenil to zadevo. Te teme pa je treba omenjati ne samo eh, z gospo Malmström, ampak tudi gospo Ashton in Van Rompujem vedno bi morali podpirati eh, prostovoljne odhode. Eh, treba je tudi identificirati najboljše prakse. Zdaj imamo specifični sklad eh, do leta 2013. Prišlo je do združitve skladov, ampak obstaja tudi pomemben manevrski prostor za države članice, za njihovo delovanje. Treba je priznati, da obstajajo problemi, ampak prostovoljno vračanje e, je zelo pomemben element v naši politiki na tem področju. Treba je oceniti sodelovanje s tretjimi državami in zato se je treba ogledati širšo sliko. E, ogledati se je treba vzroke nezakonitih migracij, probleme e, nezakonitih migrantov, potem vlogo tih otapcev in tako naprej. Potem je treba obravnavati tudi vlogo tranzitnih držav. Okrepiti bi morali delovanje proti tistim, ki trgujejo z ljudmi, proti tihotapcem. Eh, Služba za zunanje delovanje se tudi bori proti tihotapljenju. To mora biti prednostna naloga. Moramo si prizadevati za eh, preventivne ukrepe. Eh, ti ukrepi morajo biti specifični in temeljiti tudi na dvostranskih sporazumih. Sodelovanje se ne konča samo z izvajanjem. To mora biti stalen proces. Evropska unija eh, namenja nekaj sredstev tretjim državam tudi za eh, eh, vračanje beguncev. V tem pogledu morajo tudi tretje države opraviti svoj del naloge. Če zaključim gospod predsednik. O tem smo razpravljali eh, tukaj eh, v odboru Libe. Mm, ni nam všeč pošiljanje nazaj, najti moramo način, da eh, obdržimo ljudi v Evropski uniji. Eh, potrebujemo skupen azilni pristop. Nihče ne eh, predlaga, da se sprejmajo ukrepi, eh, ki ne bodo spoštovali človekovih pravic, ampak eh, ne moremo pa zadržati človeka, ki je že izkoristil vse možnosti, da ostane v EU. V državah članicah obstaja veliko problemov v zvezi s tem, in to moramo rešiti. Eh, tukaj imamo razvojno pomoč, eh, države izvora tudi morajo opraviti svoj del naloge. Mm, veliko držav prejema to pomoč, eh, pa še vedno pride iz te države na tisoče migrantov prek Turčije iz drugih držav. Veliko je tihotapljenja. Pa se sploh ne ukrepa. Morali bi sprejeti specifične ukrepe, eh, jih ciljno usmeriti na te skupine. Drugi pa pravijo, da take prostovoljne scheme prerasporejanja med državami članicami ne bi smeli imeti. Sam se ne strinjam s tem, mislim, da bi morali tako schemo uvesti. Ampak recimo, da ta argument sprejemamo. Will, will, will any... Lahko se zgodi, da bodo ljudje zdaj obtičali v prvi državi, v katero pridejo, brez prihodnosti. V prvi državi ni zmogljivosti za vse. Eh, to je vstopna država. Če ne bo eh, prerasporejanja eh, in če se ti ljudje ne bodo mogli prosto gibati, bo ta država pod velikim pritiskom, sploh če bomo tako situacijo spremljali skozi daljše obdobje. Ta prva država vstopa um, se tako lahko sooči z ogromnimi težavami in do teh težav že prihaja. Eh, vem, da bodo določeni kolegi eh, tudi sprožili to temo, zdaj pa bom zaključil. Eh, veliko neučinkovitosti je pri naših politikah, potrebujemo bolj evropski, bolj reguliran pristop in mislim, da v tem poročilu lahko vse skupine izpostavijo. Eh, težavne teme, glede katerih se vsi eh, strinjamo. To je poročilo na lastno pobudo, poročilo, ki želi prispevati k reševanju vrzeli in problemov, ki jih imamo. Eh, mislim, da bi morali prispevati k tej skupni evropski politiki in veselim se že prispevkov vseh poročavcev v senci in drugih poslancev in poslank danes in v naslednjih tednih eh, vam bomo na razpolago eh, za eh, razprave, da najdemo neko skupno osnovo za naše ukrepe. Gospa Gijon, gospa Romero Lopez in še kdo se bo javil, prosim, dvignite roke zdaj, če želite spregovoriti, gospod Jakolino. Še dva, tri dva, tri, prosim, omejite se na dve minuti, ob pol enajstih imamo glasovanje in na koncu mora ostati čas še za prispevek komisije in sveta. Če bomo prepozni, bomo v težavah. Prosim, dve minuti, izvolite. Potrudila se bom predsedujoči. Najprej moram reči, da ko gre za zakonodajo vračanja, je to predvsej aktualna zadeva za nekatere države. Toliko mimo grede. Za trenutek bi se vrnila na natačen naslov poročila na pobudo, kajti vsi pravijo, da govorimo o stelovanju s tretjimi državami, o izvajanju sporozuma o vračanju, tu gre za konkretno izvajanje direktive o vračanju, torej vidimo, da je področje uporabe te teme zelo obsežno. Prav gotovo moramo stvari opredeliti, postaviti okvir. Ta pristop to potrebujemo za to, da bi dobro zaokrožili ta vprašanja. Več vprašanj imamo tu. Pomembno je to, da gre lahko tudi za finančna vprašanja, kajti sedaj obravnavamo tudi sklad za azil imigracije, gospod Papa Nikolau to zelo dobro ve. Ne smemo pozabiti na to, da so pristopi v parlamentu zelo podprti in ko gre za ta sklad za sredstva, ki zadeva migranci in azil gre tudi za prostovoljno vračanje, tu imamo tudi alternative pri držanju in tu gre tudi za nadzor prisilnega vračanja. Torej, res imamo to dimenzijo, ne smemo pozabiti na to finančno prioritetno dimenzijo. Glede prvega vidika v poročilu, kjer ga imamo sporozume o vračanju sodelovanju s tretjimi državami, tu bi omenila nekaj elementov. To bomo videli v predlogu čez nekaj trenutkov. Mislim, da mora biti vse jasno. Še naprej moramo omenjati razlike, ki obstajajo pri izvajanju teh sporozumov vračanja Evropske unije. Nekatere države uporabljajo dvostranske sporozume, ki so jih sklenile preden je bil sklenjen sporozum o ponovnem sprejemu v Evropski skupnosti. Potem moramo še naprej omenjati v značaj teh sporozumov v Evropski uniji. Seveda imamo težave pri pridobivanju podatkov, težave imamo pri rabi teh podatkov, nimamo tudi jasne vizije rabe sporazuma o ponovnem vračanju v Evropski uniji. Potem tretje. Obstaja tudi nespoštovanje človekovih prvic, to je treba upoštevati, kajti težko bi bilo preučiti posledice tega sporozuma ponovne vračanje, bodi se da gre za dvostranske sporozume ali sporozume skupnosti kaj ugotavljamo, imamo težave, včasih eh, ne moremo imeti zilnih postopkov, potem imamo tudi eh, kaskadno tveganje glede ponovnega vračanja. Torej, ko gre za te sporazume, ponovnem sprejemu moramo razmisliti o tej politiki korenčka in palice. To je pomembno pri sklepih o izvanju teh sporozumov in bolj nasplošno bi želela reči, da ko gre za sodelovanje s tretjimi državami, je nujnega pomena, da ta politika med Evropsko unijo in tretjimi državami temelji na uravnoteženih pravilih. Vse mora biti enakopravno, ne smemo imeti pogojevanja. Po eni strani imamo lahko to politiko ponovno sprejemo, to je lahko učinkovito v okviru bolj globalne strategije, po drugi strani pa imamo grožnje glede sankcij, če ni sodelovanja. Potem drugi vidik, glede konkretnega izvajanja direktive o vračanju. Najprej bi rekla, da bi morala komisija do decembra objaviti prvo poročilo o izvajanju direktive o vračanju. Verjetno pred objavo tega poročila ne bomo videli nobenih elementov, prav tako v odboru Libe ne bo predlogov za spremembo in mislim, da bi bilo zanimivo, če bi komisija že predstavila prve smernice glede na ugotovitve, ki jih imamo v prihodnem poročilu o spremljanju, tako da bi lahko to osvetlilo naše razmisle glede konkretnih vidikov izvanja in tu zaključujem predsedujoči nekatere določbe je treba spremljati gre za pridržanje ki je pomembno vprašanje v številnih primerih vidimo da ukrepi o pridržanju niso bili upoštevani ali pa je bil to zadnji izhod ti ukrepi o pridržanju se še ne izvajajo veliko je dela zato da bi ustvarili okvir za te težave, da bi pročili finančne posledice in da bi tudi obravnavali značaj tega predloga. Hvala. Gospa Romero Lopez. Eh, prosim, bodite kratki, ampak eh, poročevalec je pa lahko govoril 15 minut. Eh, treba je malo uravnotežiti čas za govor. O pol enajstih imamo glasovanje. Ja, saj to vemo že od devetih. Treba je eh, ohraniti ravnoteže med političnimi skupinami. 15 minut eh, za poročevalca, potem pa dve minuti za politične skupine. On je poročevalec. Normalno je, da ima več časa kot, eh, kot poročevalci v senci. Prosim, pomagajte pri časovnem uravnavanju in razporedu. Hvala, gospod predsednik. To poročilo na lasno pobudo je zelo nujno, direktiva o vračanju. Eh, svoje, to direktivo so svoje čase imenovali sramotna direktiva. Ne, da smo proti, da tistimi migranti, eh, ki pridejo na nezakonit način, da se tiste vrne. Upam, da ne bo vedno tako. Problem pa je, da lahko zdaj šest mesec, mesecev ostanejo v pripornih centrih brez osnovnih pravic. In številni so doživeli zelo težavne situacije. To je treba urediti. Direktiva o vračanju to dovoljuje. Dovoljuje, da. Eh, migranti tam ostanejo šest mesecev. In da lahko deluje nevladna organizacija, potrebuje eh, administrativno avtorizacijo države članice. To smo videli v številnih centrih, kjer eh, nevladne organizacije nimajo dostopa. Predvsem v sredozemlju je bilo to. Številne centre smo obiskali in tam ljudje nimajo nobenih pravic treba je spoštovati njihove temeljne pravice in zato so potrebni mehanizmi, eh, instrumenti. V eh, Nemčiji traja tri dni, da se jih vrne, zagotovi se jim temeljne pravice, v Španiji pa več kot 20 eh, dni in v Grčiji 6 mesecev. Tega ne smemo dovoliti. Tukaj je treba eh, najti določene mehanizme, da bomo zagotovili temeljne pravice in jih tudi spoštovali. Temeljne pravice teh ljudi, to je pomembno. Komisarka Malstrom nikoli ni podala uh, podatkov. Jaz tudi nimam podatkov. Imamo samo na tisoče, tisoče, tisoče državljanov tretjih držav, ki se nahajajo v zelo problematičnih in obžalovanja vrednih situacijah. Zato sem vesela tega poročila na lastno pobudo, ampak eh, treba je sprejeti odločitev, eh, s katero se bomo izognili trenutni situaciji. Ravnati moramo kot državljani civilizirane Evrope. Zdaj pa eh, te migrante obravnavamo skoraj kot sužne. Določeni centri so se zaprli, v zelo slabih okoliščinah eh, so in tega ne smemo več dovoliti. Oui, merci, euh, Kolegica, ja, hvala, predsedojoča, oprostite, ker se oglašam, pa kot običajno date najprej besedo pročevalcem v senci. No, ta metoda me nekoliko preseneča, ampak v redu. Rada bi se zahvalila našemu poročevalcu. Mislim, da je... Če bi me poslušali, bi bilo bolje, gospod Papa Nikolau. A me poslušate? Pogovarjamo se o poročilu o direktivi o vračanju. Vi ste poročevalec, kaj ne? Hvala. Hvala gospodu Papa Nikolau za ta uvod. No, ne strinjava se vedno glede vsega ampak navajena sva delati skupaj v tem odboru in druge. Mislim, da se lahko potrudimo za to, da bi skupno delali glede minimalnih stvari. Nisem povsem razumeli, razumela, zakaj je LS prosil za to poročilo na lasno popudo, ne da bi počakali na to, da komisija oceni direktivo o vračanju. Strinjam se s Silvi Gijom treba je uskladiti stvari, zato da bomo imeli maksimalno število informacij. Če mora komisija do konca leta oceniti stanje, potem mora eh, že zbrati veliko informacij, verjetno je to že storila. Ampak vseeno, poznamo situacijo. Tu vidimo velike razlike med državami in malo je napredka pri direktivi o vračanju. Tudi jaz bi to imenovala sramotna direktiva. To se ne izvaja v vseh državah. Vedno sem menila, da mora biti to prioriteta. Tu je bilo zelo malo napredka pri direktivi o vračanju. Treba je paziti na to, da se izvajajo ti majhni koraki napredka. Po drugi strani pa imamo srečo na vednicah, da eh, tudi OZN to proučuje. Tu imamo poročilo posebnega poročevalca OZN za človekove pravice. Ta eh, res povzema posledice direktive o vračanju. Mislim, da moramo upoštevati tudi to poročilo OZN. To mora biti znaten del našega dela, zlasti, ko gre za to dejstvo, da pridržanje ne more biti edina rešitev, to zaprtje, ko gre za te nezakonite priseljence. Kaj ti žal? Vidimo, da je vedno več zaprtih v centrih in to so občutljive osebe, otroci, ženske, imamo tudi mladoletnike brez spremstva. Torej, mi, ki mislimo na človekove pravice, se moramo sredotočiti na te vidike. Potem imamo še en element, sicer bomo imeli tudi druge priložnosti za obravnavo teh elementov in potem bomo, ko bomo imeli besedilo, predlagali tudi spremembe, ampak tu je še en element, ki se mi zdi pomemben. To izhaja iz dela OZN in iz dela nevladnih organizacij. Žal Evropska unija eh, skupaj z državami, no, tu gre bolj za države članice, ima bolj varnostno vizijo tu. Običajno imamo tu Ministrstva za notranje zadeve, ki skrbijo za to in vsi zelo dobro vemo, da dokler ne bomo imeli globalnega pristopa pri teh vprašanjih, ne bomo mogli napredovati na tem področju. In potem še češnja na tortici, tu imamo tudi statistične podatke, ne smemo več govoriti, da smo poplavljeni s temi priseljenci, kajti tu vidimo svetovne migracije se niso razvijale v zadnjih letih. Mislim, da imamo v zadnjih 20 letih povečanje le 2,5 ali 3 odstotke. Svetovna trgovina pa se poveča za 30 odstotkov v zadnjih desetletjih. Torej, tu moramo stvari uskladiti, ko gre za kroženje oseb. To je treba uskladiti s kroženjem blaga. In Evropska unija bi potem lahko bolj zagovarjala vrednote, ki naj bi jih eh, zagovarjala na področju temeljnih pravic. Hvala. Gospod Jakolino, dve minuti. Ja, hvala lepa predsednik, ta tema je nedvomno zelo aktualna in zanima vse v teh trenutkih. Giorgio Papanikolaou je to zelo dobro opisal. Tu moramo jasno ločevati med upravljanjem, ki ga je treba vključiti v to, tu imamo migracijske takove, po drugi strani pa imamo begunce. To so lahko tudi prosilci za azil. Tu imamo lahko enoten sistem in v parlamentu smo sprejeli tudi druge standarde predkratkim, ko gre za te ekonomske migrante. Kaj ti ti prihajajo v Evropo, ampak nimajo pa svojih imen ali nazivov. Potem imamo tudi obvezno zavračanje domovino. To mora biti prostovoljno za vse, kajte tu imamo temeljne pravice, zato potrebujemo boljšo notranjo koordinacijo. Kajte To je treba poštevati delo direktorata za človekove pravice, Evropsko zunanje službo imamo. Torej, res moramo še naprej delati na tem, da ne bo tragedije sredozemlju. Bolje je treba urejati sprejeme, potem je treba stvari porazdeliti. Najprej imamo sprejem, potem pa porazdelitev. To moramo upoštevati v strud Evropske unije, to imamo tudi vključno upravljanje tako imamo tihotapce smrti, vse prepogosto ti zaslužijo s tem, dajo upanje tem ubogim, potem pa zaslužijo. Potrebujemo boljše vere. Izzive moramo dati v spredje, kar zadeva vračanje, je to res zelo korisno. To, kar imamo tu, to, kar je zapisal Georgios Papa Nikolaou, glasovali bomo o tem v odboru in potem moramo nadaljevati delo tudi na svetu. Zmagati moramo to, kajti ta boj se nadaljuje, boj proti tihotapcem, vsi moramo delati skupaj s skupnimi postopki, ampak tu moramo porazdeliti breme med vse države članice. Hvala, predsedujoči. Gospa Flot, ho dve minuti, prosim. Hvala lepa. Ja. Mislim, da bi tu če želimo imeti koristno delo, lahko imeli pristop, kjer je treba upoštevati glavne instrumente vračanja evropski politiki. Seveda je treba oceniti izvajanje teh predlogov z vidika načeljnih vprašanj in sicer ga je to za spoštovanje temeljnih pravic. Potem moramo preučiti učinkovitost, koristnost teh pravil. To nas lahko privede tudi, da predstavimo predloge zakonodajnih sprememb ali pa lahko tu priporočimo boljše izvajanje nekaterih določb, ki ščitijo te osebe v različnih instrumentih. Glede teh instrumentov, ki jih imamo na voljo, imamo finančni instrument, Silvi je to omenjala, potem imamo sporozum o ponovnem sprejemu. Ko gre za te sporozume, se lahko omejimo na to, da rečemo, da so to sporozumi skupnosti, potem je treba izhajati iz tega, kar se mi je leta 2011 dela odlična, zelo kritična ocenitev poročila o ponovnem sprejemu komisije. Sveda je treba upoštevati najpomembnejše vidike enih in drugih, ampak eh, eh, žal je to ostalo na nekaterem predalu in to se ni izvajalo povsem. Torej, vse, ko gre za te sporozume o ponovnem sprejemu, moramo to oceniti. Komisija dela na tem, lahko izhajamo iz tega dela, zato da bi ponovno lahko oblikovali priporočila. Mogoče bi lahko oblikovali nova priporočila za to, da bi to izvajali. To gre tudi za možnosti prekenitve sporazumov. Če se res ne nekno hudo kršijo pravice teh oseb v državah, s katerimi imamo sporazume, torej spodbuditi moramo države delujejo z nevladnimi organizacijami, z mednarodnimi organizacijami, pri mešanih misijah ponovnega sprejema, sedaj se izvršujejo ti sporazumi prav tam, potrebujemo tudi zmogljivosti pri spremljanju izvajanja temeljnih pravic. Zlasti, ko gre za ta že omenjena vprašanja. Tu gre za kaskadne sporozume. Če ima Evropska komisija nove informacije o specifičnih sporozumih, recimo s Pakistanom, bi bilo zelo zanimivo slišati, to bi bilo zanimivo videti, da bi lahko delen te potem drugi instrument Frontex. Frontex ima svoj mandat, sklopu mandata državam pomaga pri operacijah vračanja, mogoče lahko tudi Frontex povabimo, da uskladi stvari, da to neposredno organizira. V naši razpravi nismo uspeli urediti, kako je z nadzorom dela Frontexa, ampak omogočili smo izvajanje določb o človekovih pravicah. Tako da se moramo vprašati, kako je s temi operacijami vračanja. Spremstvo. Frontex lahko to organizira, ureja, koordinira in potem bomo lahko preverili, če naše istance na področju človekov res delujejo. Tako da se te osebe lahko vrnejo. Potem imamo tudi osrče zadeve, to je direktiva o vračanju. Vsi kolegi tu so v Evropi, izven Evrope, na mejah obiskali te centre za pridržanje. Kolegi so ugotovili, da so nekatere situacije res grozne. Tu imamo pridržanje teh državljanov, potem imamo osebe, ki živijo v zelo slabih pogojih, tudi njihovo zdravstveno stanje je vprašljivo, potem se te osebe vračajo nazaj njihove države, mogoče tam nima dostopa do določenih zdravil, potem imamo lahko tudi brezplačno pravno pomoč, imamo različne postopke, izvanja in potem imamo mm, seveda tudi pridržanje, ki je zadnja možnost in to mora biti zelo kratka možnost, potem ko izčrpamo vse druge možnosti. Tu se moramo res osredotočiti na to, potem imamo že omenjene vprašanja glede pridržanja mladoletnih oseb v teh centrih za pridržanje in potem imamo tudi dostop nevladnih organizacij, novinarjev do teh centrov. Tu smo že slišali vprašanje za komisijo in to odgovor bi lahko uporabili pri našem delu. Torej mislim, da kar zadeva vsa ta zelo natančna vprašanja, s tem ocenjujemo delo v parlamentu, tu gre za dobro izvajanje dela. Prosim, gospa. Uh, res zamujamo. Treba je predlagati. Gospa Flotho, ja, če bi boste postili, zaključiti bom govorila hitreje. To je pomembno zato, da bi zgradili arhitekturo našega dela in mislim, da je zelo pomembno, da prisluhnemo Evropski komisiji. Jaz sem gospa Flotra, poklicali ste me z drugim imenom eh, in to je že konec mandata. Ja, opravičil sem se, oprostite, gospa Flotra ste, ja. Pet minut ste govorili. Ne, nehno pravim prosim, dve minuti na osebo zamujamo. Glasovati moramo, to je enostavno, glasovati moramo. Gospod Kles, predsednik, zelo enostavno je tudi to, da ste dali besedo poročevalcem in poročevalcem v eh, senci. To je eh, bistveno pri obravnavi vsake zadeve. Gospod Kles, hvala predsedujoči. Sedaj, ko je Evropska unija prosila za nadzor na tem področju azila in migracij, je treba urediti tudi politiko o vračanju. Tu imamo srče zadeve. Lansko poletje so nekateri odšli na misijo v Španijo, zato da bi opazovali izvajanje dela Frontexa tam, preučili so delo obalne straže, policije in slišali smo, da je v Španiji deset oseb vstopilo nezakonito v Evropsko unijo in eno osebo od desetih dobi azilni status, eno od desetih se vrne, osem pa jih je nezakonito v Evropski uniji in ostanejo. Torej, 80 odstotkov ljudi, ki nezakonito vstopijo v Evropsko unijo, se nikoli ne vrne nazaj. In to je res problematično pri naši politiki. To je treba reševati. Kakršenkoli poskus vračanja se prepreči strani dveh strank v Evropske unije. Najprej imamo tu opozicijo levice, levičarskih strank in vlad. Ti imajo nenehno neke izgovore za to, da se te osebe ne vračajo nazaj v države porekla. Potem drugo, premalo je sodelovanja. Tu imamo res zelo aktivne poskuse za to, da se preprečijo kakršnikoli poskusi vračanja države porekla. Mislim, da moramo sprejeti neke sankcije na tem področju. Imamo sporazume o vračanju in če tretje države ne izpolnjujejo svojih obveznosti, potem jim je treba naložiti kazni in sankcije. Potrebujemo neka aktivna sredstva in lahko uporabimo recimo razvojno politiko, sosedsko politiko, vse te instrumente, ki jih imamo, če ugotovimo, da tretja država ne izpolnjuje svojih obveznosti po obstoječem sporozumu ponovnem sprejemu če Evropska unija ne more pravilno izvajati teh sporazumov, potem se je treba vrniti nazaj na dvostranske sporazume, ki obstajajo med različnimi državami in tretjimi državami. Sedaj pa komisija in svet ponovno poročevali zelo na kratko. Seveda imate pravico do besede, ampak res zelo na kratko. Komisija. Komisija, prosim. Mm, Hvala, predsedujoči. Res je, komisija bo verjetno 17. decembra predstavila prvo poročilo o uporabi direktive o vračanju. No, sedaj lahko rečemo, da bo to pozitivno poročilo. Rekli bomo, da je ta direktiva v praksi prispevala k ščitanju teh priseljencev, k ščitanju temeljnih pravic, glede na vse vidike, ki so minili direktivi tem poročilu bomo analizirali večino vprašanj, ki jih omenjajo poslanci. Tako da bomo govorili o pridržanju, o alternativnih rešitvah glede na pridržanje, potem o nadzoru vrnitve, potem o prostovoljnem vračanju, o delu skupnih operacij Frontexa, o učinkovitosti, o kriminalizaciji, bivanja in vračanja, vse te vidike bomo analizirali, reševali in potem bomo oblikovali politična priporočila. No, glede na to zadje smo nekoliko presenečeni, sedaj ko vidimo, da bo to načrtovano poročilo storilo enako istočasno. To nas skrbi. Bolje je, da počakamo, tako da mi najprej predstavimo naše poročilo o uporabi direktive in potem boste imeli dokaze in potem imamo lahko razpravo, ki temelji na dokazih. Kar zadeva ponovni sprem, tu predajam eh, besedo kolegu po Zakijeviču. Svet, želeli kaj reči? Ne? Hvala za to. Poročevalec ponovno, zelo na hitro. Če lahko sklenite razpravo zelo na kratko, predsedujoči, rad bi se zahvalil komisiji za prve komentarje, ki smo jih slišali, odgovoril bi tudi gospe Vržja. Kakšen je bil prvi pristop tu pri tem poročilu? Da bi imeli celovito sliko situacije, da bi se vprašali, če imamo globalni, celovit pristop, če imamo celovit načrt pri upravljanju tega vidika. En vidik pri tem upravljanju se nanaša na rabo in oceno te direktive. Potem smo slišali predlog iz drugih skupin, da bi vključili tudi to direktivo in zato smo to vključili. Naš cilj seveda ni ta, da bi se pokrivali s komisijo in da bi na koncu imeli zmedo. To ni naš cilj. Mi se želimo vprašati, če imamo celovit pristop če imamo sporozume po novnem sprejemu, ki so veljavni, ki se izvajajo, ki se pravilno upoštevajo, če imamo vse ta orodja, ki jih potrebujemo za to, da bi rekli, da je upravljanje učinkovito na evropski ravni. Mislim, da nimamo učinkovitega upravljanja vračanja in v tej hiši, v tem parlamentu moramo imeti pozitivno mnenje o tem, moramo imeti specifičen pristop. Hvala vsem kolegom, vsem poročevalcem v senci za povratne informacije. Kot vidim, je zelo pomembno, da imamo prioritete, da smo vsi skupaj na sestanku, da imamo strateški pristop, načrt, ki ga lahko izvajamo in spremljamo, da imamo poročila, glede katerih se vsi strinjamo, vsaj glede temeljnih stvari. Želel sem povdariti nekatere stvari, torej da vidimo orodje, izvajanje orodij, seveda imamo tu tudi temeljne pravice, seveda imamo kršitve temeljnih pravic, če imamo takšne primere in imamo takšne primere, ampak to ni edina težava, imamo tudi tihotapce, imamo tudi zlorabe postopkov, tako da moramo preučiti vse ta vprašanja. Res se vam vsem zahvaljujem. V naslednjih tednih bomo prav gotovo imeli veliko dela. Predsedujoči, skušali bomo delati tako hitro, kot se bo dalo, zato da bi lahko nadaljevali in predstavili osnutek poročila. Hvala lepa. Sedaj pa še ena poved. Slišali smo zaključke poročevalca, zato lahko sklenemo razpravo z napovedjo snutka poročila, novembra, torej 27. novembra bo to predstavljeno, do 5. decembra lahko to predlagate uh, predloge spremen, 22. januar pa bomo o tem glasovali v tem odboru, sedaj pa gremo na glasovanje, imamo tri poročila za mudo, ne gre za pletene stvari, imamo tri predloge, ja, prosim, nekaj tehničnega, ja. Ja, hvala, predsedujoči večinoma naj bi odločali o teh stvarih. Tokrat eh, je bilo vse zelo katastrofalno pri tej razpravi. Želel sem dobiti seznam glasovanja, kot običajno to ni delovalo in napisal sem vam tudi pismo in rad bi vedel, če bi mogoče lahko glasovanje preložili, kajti za samostojne poslance ta seznam ni bil na voljo, rekli ste, da to ni problematično in mislim, da, da je moj glas pomemben. Tudi če drugi tu mogoče tega ne mislijo, ampak eh, sicer pa, eh, predsedujoči, nimate več slušalk. Včeraj ste mi obljubili to za ponedeljek zvečer, imeli smo 3000 predlogov spremimb. Včeraj ste mi to obljubili in tega še vedno nisem prejel. Torej, nasplošno zelo dobro vemo, da so stvari lahko v Bruslju zapletene, ampak prosim, da mi jemljete resno. Ja, prostite, to je redni postopek. Vedno je tako, redno. Nikoli nismo slišali pritožb. Vsak član tega odbora lebe običajno prejme seznam za glasovanje naprej, vsaj 24 ur naprej, Tako je tudi bilo včeraj, je bilo to posleno vsem poslancem, vsem članom odbora Libe, brez pritožb. Vsi ostali člani se strinjajo, to so prejeli, vsi so prejeli to prevočasno, tako da smo to vzeli na znanje, ampak to je običajni postopek, ni pritožb. Običajno delamo. Gospod predstavujoči, jaz imam pritožbo, kaj ti tako je redno pri tej temi. Nisem presenečen. Tudi ko prejmem seznam za glasovanje 30 minut pred sestankom, ampak da ga sploh ne prejmem, sprejmem, to je precej grozno. No, no. Vsi ostali člani in članice odbora so dobili glasovane sezname. Še enkrat zabeležili smo vašo situacijo, ampak nadaljevali bomo z glasovanjem, tako pa če. Najprej bomo glasovali o spremljenju prenosa zakonodajnih oblastil in nadzor v držav članic nad izvajanjem izvedenih oblastil komisije. Gre za uh, mnenje Flašikove Benove. Štiri, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremljen bet, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejet. Tehnični popravek imamo. Ali je to predlog spremembe? Ne. Ali naj glasujemo o tehničnem popravku? Očitno ja. Tehnični popravek v prvem odstavku, to najdete v svojih glasovanjih seznamih. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejet. Prva sprememba je šest. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Sedem. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Osem. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Zavrnjen? Prav, zavrnjen? Preverimo. Preverjamo. Glasujemo. Nimate kartic? Prav bom zabeležil vaš eh, glas. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 proti 18. Sprejetje. Prerosrejme 9. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Deset, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Enajst, kdo je za? Kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Preglasujem ena, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava C. Ne, eh, preglasujem B2, se upravičujem. Kdo je za? proti vzdržani spred. Prav spremembe 3, kdo je za? Proti vzdržani spred. Sedaj pa glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Osemintrideset za, štirje proti, nobenega vzdržanega eh, glasu. Hvala gospa Flašikova Benova. Sedaj pa glasujemo o protokolu nedovoljeni proizvodnji streljnega orožja. Poročevalka je gospa Veronik Matje. Imamo osnutek priporočila, predlogo spremembe ni, tako da glasujemo o končno besedilo. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 40 glasov za, en vzdržan glas in en glas proti. Hvala, gospod Matija. Glasovanje je končano. In še tretje glasovanje, poročilo kolega Klejsa. Sprememba priloge k sklepu v zvezi z določitvijo seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume. Prelogi spremem. Kompromis A1. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Prav, umaknjen, umaknjen, brezpredmeten, brezpredmeten. Končno glasovanje v besedilo. Glasujemo. Konec glasovanja. 42 za, nič vzdržanih glasov, nič glasov proti. Hvala, gospod Klejs. Nadaljujemo. Točka številka 10 na dnevnem redu. Gre za poenostavljeni režim za nadzor na zunanih meja, gre za enostransko priznanje Hrvaške in Cipr, ki eh, obravnavate nekatere liste nekot neko vredne svojim nacionalnim vizumom za tranzit čez svojo ozemljo in računovano bivanje na svojem ozemlju, ki ne presega 90 dni v katerem koli 180 dnevnem obdobju. Poročevalka je gospa Tanja Fajon. Če se ne motim, je nažalost ni z nami, tako da bo v njenem imenu govoril gospod Moraes. Na to bomo prisluhnili članom in članicam odbora, komisiji in predsedstvom. Ampak najprej gospa, eh, gospod Moraj, v imenu gospe Fajon. Hvala, gospod predsednik. Gospe Fajon eh, se žal ni uspelo odeležiti današnjega zasedanja, zahvaljuje pa se komisiji. Eh, se upravičujem, ali bo komisija spregovorila prva? Ne. Želite, da se komisija najprej oglasi? Res je, v skladu s postopkom moramo najprej prisluhniti komisiji, na to pa gospodu Morajesu v imenu poročevalke gospe Fajon, na to pa bom prisluhnil poročevalce v senci in ostalim članom in članicam odbora. Komisija, izvolite, beseda je vaša. You, Hvala, gospod predsednik. Vesel sem, da ste že prebrali zelo dolg in zapleten naslov tega predloga, ki vam ga danes predstavljam. Najprej bi rad razložil splošni kontekst, v katerem je komisija pripravila ta predlog, kontekst, v katerem moramo ta predlog analizirati. Na to pa bi rada se še posebej osredotočite na tri, štiri specifične elemente. Najprej splošni kontekst, torej. Spomnimo, ko se nova država članica pridruži Evropske unije, ne postane takoj članica šengenskega območja brez notranjih meja. Navadno imamo prehodno obdobje od, zač, eh, od pristopnega dneva države članice pa do odprave eh, nadzora na notranjih eh, mejah med to novo članico Evropske unije pridružitveni sporazumi vključujejo dvofazno izvajanje eh, šengenskega pravnega reda. Nekateri elementi šengenskega pravnega reda so eh, takšne narave, da jih morajo države članice izvajati od prvega dne članstva naprej. Drugi pa postanejo veljavni šele, ko se posamezna država članica pridruži tudi šengenskemu območju. Pri vizovskem režimu imamo omejen nabor instrumentov šengenskega pravnega reda, ki spadajo pod eh, prvo kategorijo, ki jih morajo torej eh, države članice eh, izvajati takoj. Naj spomnim na dokument 539 iz 2001, ki ga imate prav tako na mizi in v skladu s temi določbami je potrebno takoj prevzeti seznam, negativni seznam. Drugi deli eh, vizumskega režima pa ne veljajo od prvega dne pridružitve naprej, naprimer vizumski kodeks. Niste takoj povezani z sistemom viz. To velja tudi za določbe eh, pravnega reda, kar se tiče vzajemnega priznavanja vizumu. V enem primeru mora torej, na eni strani mora torej Hrvaška zahtevati Eh, vizume v skladu z uredbo 539 iz leta 2001, ki sem jo omenil, po drugi strani pa zaenkrat še ni treba izvajati vzajemnega priznavanja. Tudi, če je oseba eh, nosilka vizuma za večkratni vstop, ki ga je izdala neka druga država članica, mora Hrvaš, na Hrvaškem zaprositi nazov vizum. Osebe, ki imajo eh, takšen vizum ali pa uh, imajo pravico do bivanja v odročeni državi članici, verjetno ne predstavljajo uh, varnostnih težav za novo državo članico, kakršna je Hrvaška. Zato, da bi se izognili nepotrebni birokraciji, smo že v preteklosti leta 2004 in 2007 tekom tistih pridružitev. Evropska unija sprejela, je sprejela takrat instrumente, ki dovoljujejo enostransko priznavanje šengenskih vizumov in eh, dovoljen za bivanje, za tranzit oziroma kratko načrtovano bivanje na njihovem ozemlju. V primeru pristopa Hrvaške bi radi ponudili to isto možnost. Hrvaški bi omogočili, da enostransko priznava nekatere listine, kot je šengenski vizum oziroma um, dovoljenje za bivanje. Tako za svet, kot tudi za parlament, to torej ne bi smelo biti eh, načelno eh, težavno vprašanje. To smo v preteklosti namreč že storili. To je splošni kontekst. Sedaj pa nekaj specifičnih elementov. Prvič. Obstaja razlika v primerjavi s prejšnjima preteklima odločitvama, ki sta omogočila enostransko priznavanje šengenskih vizumov in dovoljen za bivanje zgolj v primeru tranzita čez ozemlje nove države članice. Če želel eh, državljan tretje države v novo državo članico za mesec dni počitnic, potem to enostransko priznanje ni bilo dovolj, ker v tem primeru je bila to njegova glavna destinacija in zato je moral eh, takšen državljan tretje države vložiti prošnjo za vizum. Odpravili smo tranzitni vizum, sedaj imamo zgolj en uh, vizum ki se uporablja tako za tranzit, kot tudi za eh, krajše bivanje. V skladu s tem bo lahko Hrvaška priznavala enostransko tako vizume, kot tudi dovoljenja za bivanje za eh, krajša obdobja. Imetnik šengenskega vizuma za več vstopov bi torej teoretično lahko vstopil na Hrvaško, če bi se Hrvaška odločila za uporabo takšnega sistema, brez da bi pri tem potreboval uh, hrvaški vizum, ki bi mu omogočal krajše bivanje. Gre za logični naslednji korak uh, v skladu s premembami, do katerih je prišlo. Zato bi radi odpravili uh, vse uh, odločitve, ki še vedno veljajo za Cipr, Romunijo in Bulgarijo, zato da bi lahko enostransko priznavali dokumente, ki veljajo ne zgolj za tranzit, ampak tudi za krajše bivanje. Tretji, zakaj v naslovu omenjamo zgolj Cipr, poleg Hrvaške, ne pa tudi Romunije in Bolgarije? Zato, ker se trenutno še niso pridružili Schengnu. Gospod predsednik, ko je komisija uložila ta predlog, smo gradili na ideji, da naj bi se Romunija in Bolgarija kmalo pridružili šengenskemu območju. S tem bi dali ustrezen politični signal, da v tem predlogu še vedno pokrivamo Bolgarijo in Romunijo. Za ti dve državi namreč takoj začneta, začnejo veljati normalna pravila za vzajemno priznavanje vizumo, ko postane ta članici šengenskega območja. Ob sprejemu tega predloga eh, Romunija in Bolgarija še vedno ne bosta eh, članici šengenskega območja. Ampak če, na to, eh, če se na to res zgodi, ravno to, če eh, Romunija in Bolgarija še nista članici, potem ju bomo morali dodati k temu predlogu. Naj poenostavim. Če sedaj pravimo, da Hrvaška in Cipr lahko enostransko priznavate te dokumente, potem bomo morali uh, uh, umestiti v naslov tudi Bolgarijo in Romunijo. Gre za nekakšno tehnično spremembo, tako rekoč. Ne na zadnje še uh, nekaj obozavi s Kosovom. Navadno novim državam članicam dajemo možnost za priznavanje uh, dokumentov, ki omogočajo potovanje po celotnem šengenskem območju. Bodi si so to vizumi, bodi si so to dovoljenja za bivanje, ki jih izda uh, država članica šengenskega območja. Naj povdarim, da Kosovari eh, načeloma ne bi smeli biti imetniki vizuma, ki eh, velja za celotno šengensko območje. Nekatere države članice namreč ne priznavajo Kosova, tako da eh, načeloma ne smemo izdajati to vrstnih vizumov. Gre lahko zgolj za izdajo LTV-ja, vizuma, ki je omejen za določeno ozemlje, ki ne dovoljuje potovanja v druge države članice. Če gre eh, za državo članico, ki priznava eh, Kosovo, večina jih eh, priznava Kosovo, potem lahko države, eh, lahko ta imetnik eh, potuje po vseh državah članicah, razen v tistih državah, ki Kosova ne priznavajo. V tem primeru lahko potuje po večjih, po več državah, ampak ne po celotnem območju. Zato, da ne bi izključili eh, državljan Kosova iz eh, tega sistema in verjetno se spomnite, da v preteklosti nismo tako na dolgo in počez govorili o Kosovo, smo v besedilu sedaj uh, omogočili priznavanje, enostransko priznavanje vizumov za državljane Kosova, ki so veljavni eh, za celotno šengensko območje, razen tistih držav članic, ki ne priznavajo Kosova. Gospod predsednik, to so glavni elementi predloga, sem pa seveda pripravljen odgovoriti na dodatna vprašanja, če so ta potrebna. Upam zgolj, da glede na to, da smo v preteklosti že sprejemali podobne eh, sklepe, da bo tudi sprejetje tega dokumenta potekalo gladko. Hvala. Hvala. Sedaj pa kolega Klot Moraes v imenu poročevalke Fajonove. Hvala, gospod predsednik. Gospod Fajon, žal danes, eh, žal danes ni z nami, ampak z njo sem se pogovarjal o tem predlogu. Pristop je precej jasen. Njen pristop je torej naslednji. Gospa Fajon meni, da po pridružitvah leta 2004 in 2007 gre za precej tehničen dosje. Okoliščine so jasne in mislim, da je ekipa za vizume v komisiji imela veliko dela z uredbo 539, ki jo je predstavnik komisije omenil. Upam, da v tem primeru zadeve ne bodo tako zapletene. Mislim, da ne bi smelo priti do težav v tem zelo tehničnem dosjeju. Takšen je naš pristop. Razprava o eh, Romuniji in Bolgariji je širša razprava in verjetno bodo eh, kolegi in kolegice spregovorili tudi o tem, ampak mislim, da je vprašanje Hrvaške precej jasno. Težav v tem primeru ne bi smelo biti. Ponastavljeni režim, ki je bil vzpostavljen leta 2004 in eh, leta 2007, je isti režim, ki se uporablja tudi za ta primer, tako da našem, po našem mnenju tukaj težav ni, gre za tehnične dosje in tudi pristop je uh, na ta način zelo tehničen. Zapletov pa ni in to je pristop gospe Fajon. Ampak glede na to, da smo že slišali nekaj eh, besed v povezavi z Romunijo in Bolgarijo, se bodo kolegi in kolegice verjetno o tem eh, prav tako razgovorili. Za gospod Fajon pa so zadeve zelo jasne. Hvala komisiji za njihovo delo. Hvala, sedaj pa prisluhnimo kolegom in kolegicam. Gospod eh, Plenkovič, beseda je vaša. Verjetno bo spregovoril še kdo drug. Dvignite roke, če se želite oglasiti, gospa Ždanoka. Gospod Plenković, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil komisiji za pojasnila v zvezi s predlogom o tem pomembnem sklepu, ki poenostavlja postopke za Hrvaško kot novo državo članico v smislu enostranskega priznavanja vizumov in pa dovoljen za krajše bivanje. Šengenski vizumi so zelo uporabni eh, za Hrvaško. S tem odpravljamo nepotrebne administrativne postopke za državljane tretjih držav. Strateški cilj Hrvaške po pristopu je, da se pridružimo ehm, šengenskemu območju. To je naša prednostna naloga. Želimo izpolnjevati vse potrebne kriterije. To je zelo pomembno za državo, ki je uskladila svojo zakonodajo eh, z politiko za vizume v Evropski uniji. Čim prej moramo postati del šengenskega območja. Biti eh, deloma usklajeni in ne biti članica verjetno ni dobro, zagotovo ni dobro za državo, ki je eh, veliko dalen, še vedno veliko da na turizem. Imamo veliko eh, obiskovalcev iz eh, Rusije, iz Turčije in tako dalje. In vse to ima pomemben vpliv na hrvaški turizem, še posebej tekom poletne sezone. Tako da eh, državljani in državljanke Hrvaške pričakujejo podporo komisije. Najprej smo se dogovorili o 40 milijonih za šengenski instrument za leto 2013. Upamo, da bomo dobili tudi 80 milijonov v naslednjem koraku. Upoštevati pa je seveda treba, da vsaj upamo, da eh, vlada ne bo eh, delala podobnih napak kot pri uporabi in izvajanju eh, Evropskega naloga za prijetje, ampak o tem danes ne bom govoril. Strinjam se, gre za tehničen dosje, ki pa je v veliko praktično pomoč hrvaškim oblastem. Ravno zato podpiramo sprejem tega dokumenta tudi v postopku tukaj v parlamentu. Najlepša hvala za vašo predstavitev še enkrat, komisija. Ždanoka, Gospa Ždanoka, poročavko, senci ste, izvolite, beseda je vaša. Res je. Vemo, da je to tehničen dosje, ampak še vedno smo gospodu De Castru eh, zelo hvaležni za natančne informacije, za vse nijanse. To je bistvenega pomena za prost pretok, za potovanje e, ljudi. Obravnavamo tudi vprašanje Romunije in Bolgarije, kar seveda podpiramo. In e, enak sistem si želimo videti tudi v primeru Hrvaške. Hvala. Spika is that how you pronounce it, Zvika? Yes, Zvika. Gospa Šujca. Uh, uh, Hvala, gospod predsednik. V imenu hrvaške delegacije podpiram vse, kar smo do sedaj slišali. Zahvaljujem se komisiji za ta predlog. Seveda, trenutno Hrvaška mora zahtevati vizume, ampak ni pa potrebno izvajati Eh, vzajemnega priznavanja. Res je, to je privedlo do eh, birokratskega bremena, ki ni upravičen. Ta postopek poenostavlja postopke. Eh, s tem se bomo izognili to vrstni birokraciji. In kot veste, kot je dejal že gospod Plenkovič, je naš končni cilj pridružiti se šengenskemu območju. Kmalo bomo začeli izvajati šengenski instrument, tako kot eh, si tega tudi želimo. Čakamo pa na našo vlado, da eh, začne ta instrument uporabljati čim prej. Enostransko priznavanje vizumov je dobrodošel ukrep. Kot ste dejali, ste podoben sistem uporabili že dvakrat v preteklosti. Gre za prehodno obdobje, za eh, obdobje 90 eh, dni v eh, vsakem 180-dnevnem obdobju. Zaenkrat bi torej takšen sistem z veseljem videli tudi pri nas. Postopek je bil predvsej negativen, imel je negativne, negativne učinke na naš turizem. Industrija je bila zelo prizadeta, kar pomeni, da eh, turisti iz Turčije, Rusije in podobnih držav, eh, teh ni bilo toliko kot v preteklosti. Pozdravljam ta predlog in veselim se eh, dneva, ko bo ta odbor in pa plenarno zasedanje sprejela ta predlog. Hvala. Še kdo drug? Bi se rada oglasila komisija? Če ne, potem bom besedo ponovno predal gospodu Morajesu v imenu poročevalke Fajon. Ne, prav. Potem pa je čas, da povem, da bo predstavitev poročila 27. in 28. novembra. Rok za uložitev eh, priloga sprememb pa je 18. december. Prav, potem pa nadaljujemo. Čaka nas točka številka 11, ki se nanaša na nadzor. Nadomestili smo že nekaj izgubljenega časa, to me veseli. Gre za varovanje zunanjih meja na morju v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Frontex. To je naša zadnja točka na današnjem redu. Prisluhnili bomo gospodu Koeju, našemu poročevalcu, ki bo predstavil snutek poročila. To poročilo je po, zelo pomembno, še posebej v luči tragičnih dogodkov eh, v sredozemlju na Lampeduzi. Italijanska vlada je zagotovila reševalne operacije, eh, prosi tudi za sodelovanje drugih držav članic in evropskih institucij, seveda. Prisluhnimo gospodu Koeju, na to pa bomo besedo predali tudi komisiji in predsedstvo. Izvolite, gospod eh, Koerjo. Hvala, Leonos. Najlepša hvala. Kje naj začnem? No, zagotoviti moramo varovanje eh, področja varnosti, svobode eh, in pravosodja. Zato moramo imeti skupen pristop k vprašanju meja. Potrebujemo ustrezen nadzor na mejah in to je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti prost pretok znotraj šengenskega območja. Obenem pa menimo tudi, da ne smemo pozabiti na spoštovanje tistih temeljnih svoboščin, temeljnih načel, na katerih eh, počiva Evropska unija. In Spoštovanje načela nevračanja je eh, zelo pomemben del tega svežnja vrednot. Spoštovati je potrebno vsa ta načela. Gospod predsednik, omenili ste tragedijo na Lampeduzi. Na stotine ljudi je izgubilo svoje življenje. In glede na ocene, naj bi 25 odstotkov tistih, ki prečkajo sredozemlje v teh nevarnih plovilih, izgubilo življenje. O nekaterih slišimo, o drugih pa lahko zgolj ugibamo. Nikoli ne smemo podvomiti v reševanje človeških življenj. Ne glede na to, katero plovilo lahko poskrbi za pomoč in reševanje. Zato potrebujemo spremembe eh, za zakonodajo Evropske unije. Vemo, da je ta tok priseljencev vplival še posebej na nekatere države v eh, sredozemlju, na jug Evropske unije. Vseeno pa celotna situacija vpliva na celotno Evropsko unijo. Govoriti moramo o odgovornosti na eni strani in o solidarnosti na drugi strani. Le tako bomo spoštovali temeljne pravice eh, beguncev, priseljencev in prosilcev za azil. V mojem poročilu predloge gradimo na, tri načela, na, na treh načeljih. Na eh, spoštovanju pravnih instrumentov, spoštovali bi radi človekove pravice in spoštovali načelo solidarnosti. Sprejetje zavezujočega instrumenta je prav tako ključnega pomena. To predlaga tudi komisija. Prizadeva si za to, da bi dosegli eh, isti cilj kot sklep sveta, ki ga je sodišče zavrnilo. Gre za izvajanje eh, zakonodaje Evropske unije in mednarodne zakonodaje. Če želimo zagotoviti učinkovito delo Frontexa, potem potrebujemo zavezujoče instrumente. Gospod predsednik, izraziti moram svoje razočaranje zaradi izjav nekaterih držav v svetu. Nekateri so namreč zavrnili možnost zavezujoč instrument. Nekatere države so v svetu dejale, da Evropska unija nima pristojnosti, da bi ukrepala pri teh vprašanjih. Gre namreč za nacionalna vprašanja. Te, ta iste države članice pa so javno povedali, da se ne strinjajo z odločitvijo sodišča, ki eh, daje pristojnosti Evropskemu parlamentu. Še enkrat, pri vprašanjih povezanih s Schengenom, svet eh, le zlagoma sprejema vlogo eh, parlamenta kot so zakonodajalca. Resnično sem razočaran, eh, škoda je, da svet tako pristopa k temu, mislim, da bi morali postopati drugeje obenem pa želi predsedstvo eh, prioritetno obravnavati ta dosje. Minister eh, izraža eh, svoje, svoje obžalovanje zaradi tragedije na morju in želi čim prej sprejeti neko zakonodajo. V poročilu želim povdariti spoštovanje temeljnih pravic. In tista najbolj temeljna pravica je načelo nevračanja. Želim, da to načelo ni spoštovano zgolj v nekaterih primerjih, medtem ko ga v drugih primerjih pometemo pod preprogo. Ne, vedno ga je potrebno spoštovati. In še tretja kategorija, spoštovanje načela solidarnosti. Azilni sistemi in nadzor nad mejami, to so pristojnosti držav članic. Tega se zavedamo. Obenem pa vemo tudi, da potrebujemo v območju brez notranjih meja vedno eh, več solidarnosti, vedno več sodelovanja in eh, prevzemanja odgovornosti. Potrebujemo skupen azilni sistem, potrebujemo eh, vse vključujoč pristop k tem vprašanjem. Zato sem eh, predlagal nekaj sprememb. To je zaenkrat vse, eh, okvirno sem opisal ta dokument. Council, Mr... Gospod Nilsen, v imenu komisije, si želite besedo? Da, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala za priložnost, da lahko povem nekaj besed o tem. Uh, eden od ukrepov, o katerih razpravljamo po tej humanitarni uh, tragediji na južnih mejah. Eh, torej, en tak predlog, ki ga je predložila gospa Malmström, je, da se ukrepijo dejavnosti Frontexa in da se državam pomaga pri izvajanju reševalnih operacij. Eh, ta predlog se nam zdi ključen element pri tem, da zagotovimo operacije Frontexa, ki bodo spoštovale temeljne pravice in ki se bodo trudile rešiti kar največ življenj. Zato pa potrebujemo jasen pravni okvir. Eh, tako bodo te eh, operacije lahko tudi delovale v praksi. Veseli smo te hitrosti, s katero ukrepa odbor Libe. Hvaležen sem za široko podporo poročevalca v tem osnutku poročila. Eh, to pravzaprav ne eh, eh, kliče po nobenih dodatnih komentarjih z moje strani. In upam, da bo tudi svet enako hitro ukrepal. Hvala. Gospod Sinkevičius je zdaj na vrsti kot predstavnik sveta. Izvolite. Mikrofon za govorca, prosim. Mr. Chairman, for giving me the floor. I still remember... Hvala. Uh, eh, 5. septembra je predsedstvo omeni, uh, obvestilo odbor Libe glede dela na tem področju. To je zelo pomembno področje dela v svetu in uh, rad bi zdaj posodobil te informacije. Rad bi vam uh, dal dodatne informacije. Še prej pa se zahvaljujem gospodu Koeljotu. Uh, Eh, gospodu Kvelju in odboru Libe za hitro delo. Eh, istočasno želim povedati odboru, da predsedstvo tudi zelo trdo dela na tem, da se stališče sveta oblikuje čim prej. Eh, zaključili smo že prvo obravnavo tega predloga, imeli smo razprave in na sestanku Skifa bomo vse to predstavili naslednji teden. Predsedstvo pripravlja revidirano besedilo predloga in eh, pričakovati je, da bomo imeli drugi krok eh, razprav v delovni skupini za meje eh, novembra. Naše odločitve, kako bomo predlagali nadaljevanje pregleda tega osnutka uredbe v ustreznih organih, vse to bo odvisno od teh razprav če bodo razprave uspešne, potem eh, se bo začel mandat, ki bo deljen na koreperju 2 in začela se bodo pogajanja z Evropskim parlamentom. Predsedstvo sveta je 5. septembra povedalo, da, so, da sta najobčutljivejša člena, člena 9 in 10. V tem primeru številne države članice predlagajo, da bi morali 99. člen predloga skraj, skrajšati, da se bosta nanašala na mednarodno pravo in operativni načrt vsake operacije. Predsedstvo bo naredilo vse, kar bo v naši moči, da bomo našli primeren kompromis. Seveda bi odboru radi zagotovili, da bo predsedstvo upoštevalo vse informacije, ki eh, jih bo vseboval osnutek eh, poročila in ta osnutek bo obravnavan v vseh ustreznih organih sveta. Najlepša hvala za pozornost. Hvala. Eh, zdaj pa imam seznam govorcev, ki bi se radi oglasili na to temo. Gospod Weidenholzer. Oziroma ne, najprej poročevalci v senci. A, vi, gospod Weidenholzer, ste tudi poročevalec v senci. Eh, hvala. Želim biti kratek in osredotočen. Osredotočil se bom na nekaj eh, temeljnih načel. Mislim, da je dožnost parlamenta, da tukaj zauzame stališče. Mislim, da je tudi obžalovanje vredno eh, to, kar se dogaja v svetu. Mi smo odgovorni do svojih voljivcev in odgovorni tudi do ljudi, ki umirajo v sredozemlju. zemlju priseljevanje prek sredozemlja ne more biti obravnavano na eh, način izjeme. To zahteva oblikovanje novih instrumentov. Poročevalec je že omenil nekaj primerov. Tukaj gre za človeško tragedijo eh, zelo velikih razsežnosti. In nekateri med nami smo pregledali te operacije tudi v Gibraltarju. Proučili smo to, kar se tam dogaja. Mislim, da bi se to poročilo moralo v prvi vrsti osredotočati na reševanje človeških življenj. Poročevalcu gospodu Kuelju sem zelo hvaležen za to, ker je predložil nekaj zelo dobro domišljenih predlogov sprememb. Vključil je tudi temo nevračanja. To je zelo pomembno. In pa načelo solidarnosti, ki ga je treba še okrepiti. To je vključeno v predlogu spremembe ena. V komisiji pozivajo k temu eh, da bi izločili člen 7e. Eh, komisija tukaj predlaga res eh, nekaj čudnega. Potem pa obalne vode. O tem problemu lahko razpravljamo še na dvostranski ravni. Člen 7.1 bi lahko sprožil to, kar smo videli na Lampeduzi. Poleg tega je pomembno zagotoviti operativno sodelovanje s tretjimi državami. Potrebujemo to eh, sodelovanje, pomembno je tudi sodelovanje med državami članicami. Eh, seveda pa je pri vsem treba eh, spoštovati človekove pravice in ustrajati pri tem. Dobro je, da vsake dve leti dobimo tu v parlamentu poročilo o Frontexu. In uh, da so posebni oddelki namenjeni tudi spoštovanju temeljnih pravic. Imeli smo nekaj ugovorov proti načelu nevračanja, e, nekaj takih ugovorov e, smo slišali in te treba proučiti v luči tega, kar se je dejansko dogajalo. Pa še zadnja stvar, begunci imajo možnost, da ugovarjajo oziroma se pritožijo na osnovi tega, eh, da ni bilo spoštovano načelo nevračanja. Mislim, da bi morali razmisliti o tem, ali eh, ti ugovori vodijo v eh, zavlačevanje postopka. Mislim, da bi to morali še proučiti in tega ne bi smeli dopustiti. Sicer pa je poročilo dobro, tukaj se odzivamo na eh, zadevo, ki skrbi in bremeni številne evropske državljane. Mislim, da je dobro, da parlament prispeva k tej razpravi. Hvala. Gospa Wikström. Hvala. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Koelju za to zelo nujno poročilo. Zelo ga pozdravljam. E, pomen tega se je še povečal s človeškimi tragedijami, predvsem s tisto pred Lampeduzo pred kratkim. Vsem bi moralo biti jasno, da trenutne politike ne delujejo dovolj dobro. Morali bi narediti veliko več. Moramo pa biti tudi samokritični, kritični in razmisliti o lasnih eh, pomankljivostih. Ne smemo samo kriviti drugih ali pa povdarjati, da bi tretje države morale prevzeti večjo odgovornost. Večkrat slišim take argumente. V tej situaciji se mi zdi frustrirajoče, da Evropska unija sprema kritiko od eh, posameznih držav članic. To se mi ne zdi primerno. Države članice Eh, so vse čas zahtevale nacionalne kompetence na tem področju in eh, niso povsem upoštevale evropske eh, splošne perspektive na tem področju. Zato Evropska unija znotraj agencij ni dobila zadostnih orodij, da bi se s tem ukvarjala. Trdno sem prepričana, da če bo Evropska unija dobila primerna urodja, bo prevzela tudi odgovornost tragični dogodki, kot so bili eh, ti pred kratkim v sredozemlju pred Lampeduzo, so evropske teme in kot take jih moramo tudi obravnavati. Ni eh, dovolj dobro, da države članice eh, krivijo ena drugo ali Evropsko unijo. To je zelo ironično in cinično, če upoštevamo dejstvo, da je več kot 200 ljudi umrlo v sredozemlju v tej tragediji. Pozdravljam predlog komisije, mislim, da je dober, ampak eh, predlogi sprememb gospoda Koelja bodo še okrepili to uredbo. Vesela sem, da lahko danes zjutraj rečem, da popolnoma podpiram pristop, ki ga je zauzel gospod Koelja v poročilu. To je resnično odlično poročilo. In ne samo gospod Koeljo in skupina ELS, eh, ampak vsi mi bi morali biti ponosni, eh, da se ukvarjamo eh, s takimi temami, kot je bila tragedija pred kratkim. Vsi imamo tukaj odgovornost. Načelo nevračanja in dekriminalizacije ribičev in drugih, vseh tistih, ki so. Eh, skušali reševati življenja. Vse to je pomembno spoštovati. Pomembno je, da vsak skuša pomagati, eh, ko pride do tako tragičnega dogodka. Nikogar ne smemo tu kriviti. Eh, nekaj predlogov sprememb sem vložila, naprimer to, da se povdari sodelovanje s tretjimi državami, ki morajo spoštovati človekove in temeljne pravice. Treba je tudi razjasniti, da Eh, primer Hirši in sodna praksa ter mednarodno pravo, da se vse to spoštuje. Eh, veselim se tudi našega nadaljnega sodelovanja na tem področju. Rada bi tudi slišala, kakšna je strategija sveta glede tega dosjeja. Nekaj mora biti. Eh, Eh, narejeno na tem področju in dvomim, da imate dovolj ambiciozno agendo za to področje. Ključno je, da gremo naprej s tem poročilom. Ne moremo si več privoščiti, da se še enkrat znajdemo v takem položaju. Potrebujemo pravilna orodja in s tem se moramo ukvarjati na evropski ravni. Hvala. Now let's hear from Frau Keller. Gospa Keller, zdaj na vrsti, izvolite. Tudi sama se zahvaljujem poročevalcu gospodu Koelju za odlično opravljeno delo. To, eh, del, to delo, to poročilo bo še izboljšalo besedilo komisije. Eh, podpiramo vaše predloge sprememb glede mehanizma solidarnosti, načela nevračanja, eh, potem o ladjah na odprtem morju in druge predloge sprememb. Še nekaj stvari nas pa vseeno skrbi zagotoviti moramo, da eh, bo to vse v skladu z mednarodnim evropskim pravom. Zaščita temeljnih pravic in eh, načela nevračanja, eh, to je odločno zapisano v predlogu komisije in to pozdravljamo. Ampak predlog komisije se ne loteva ključnega vprašanja, kako to načelo upoštevati in izvajati, naprimer na odprtem morju. Eh, Evropsko sodišče oziroma sodišče za človekove pravice je zatrdilo, da je treba spoštovati določena osnovna pravila. Eh, to možno upoštevati samo, če se ocenijo okoliščine vsakega posameznika. In to je možno samo, če so osebe. Uh, popolnoma informirane o postopku, če imajo dostop do tolmačenja in dostop do pravne pomoči. Samo v tem primeru se lahko take ljudi obravnava na sodišču. Ampak eh, v predlogu komisije ali v osnutku poročila teh stvari še ni. In če ne bomo vseh teh pogojev izpolnili, potem eh, vsekakor ne bomo v skladu s sodbo sodišča in na ta način tvegamo, da bomo kršili mednarodno in evropsko pravo. Nasplošno imamo dvome v zvezi s tem, ali so eh, takšne garancije sploh možne, ali se jih lahko zagotovi na eh, odprtem morju, na čovnu. Ampak eh, moramo zagotoviti vsaj to, da se spoštuje sodba sodišča za človekove pravice in eh, da eh, postopki ne bodo v nasprotju z eh, mednarodnim pravom. Strinjam se z vsem tem, da mora reševanje biti obvezujoče oziroma vsi ukrepi v zvezi s tem. Povsem nespremljivo je, da južne države skušajo ta obvezujoča pravila zaustaviti v svetu. Eh, morali bi pogledati, katere države to kršijo. Španija, Italija, Grčija, eh, Cipr in Malta. Francija, tudi Francija. In nespremljivo je, da eh, po taki veliki katastrofi pride do blokade v svetu. Še posebej, ko vsi poudarjamo, da je potrebno ukrepanje. Kako lahko Italija, potem ko je prosila za več evropske pomoči, blokira uh, ta pravila o reševanju in iskanju na morju, ki naj bi bila obvezujoča oziroma bi morala biti obvezujoča. Operacije iskanja in reševanja eh, so ključnega pomena in komisiji zastavljam naslednje vprašanje. Koliko eh, teh operacij pregleda meja se na koncu Eh, spremeni v operacije iskanja in reševanja na morju. Če nam lahko ponudite kak podatek, bi bilo to zelo koristno. Potem eh, pa še izkrcavanje v tretjih državah. Eh, to mora vedno potekati v najvarnejšem in najbližjem kraju. In države članice se ne morejo izogniti svoje odgovornosti, da bi rešile te ljudi s tem, da jih eh, izkrcajo v najbližji tretji državi in ne eh, v najbližji državi članici. Pravilo je, da se upošteva najbližji, najvarnejši kraj. Solidarnostni mehanizem, kot ga predlaga poročevalec, podpiramo. Eh, potrebujemo več delitve odgovornosti na evropski ravni. Države članice pa pozivam, da razmislijo še o nadaljnih ukrepih v tej smeri. Eh, države na jugu EU potrebujejo več podpore, to je jasno. In eh, zato bi morali upoštevati, da bi tem državam morali pomagati pri sprejemanju eh, beguncev, morali bi begunce prerasporejati in ne samo pustiti begunce na Malti, v Italiji, da ne govorim o Grčiji. V Grčiji je prišlo do številnih kršitev človekovih pravic eh, v primeru prosilcev za azil. Moje vprašanja so namenjena komisiji in pa svetu. Gospa Veržijak pa je naslednja. Ja, skušala bom predstaviti se zelo na hitro, kajti bistveno smo že slišali. Tu nekoliko menjam Kornelijo Hans, ki je pričeval kao v senci pri tej temi priznam, poročevalec, da predloga nisem prebrala, kar eh, stvari zapleta. Ampak potem, kar sem slišala in glede na smernice v vašem predlogu, no, kar sem slišala in glede na smernice v predlogu, te ustrezajo. Kajti na tem področju se moramo vsi združiti, zato da bi se stvari premaknile na svetu. Tam nekatere države pozivajo k odgovornosti, najbolj na glas pozivajo k solidarnosti. Seveda so nekateri tudi šipkejši, ampak tu imamo protislovje, kot ste rekli, med tem, kar slišimo in prakso. To je nespremljivo. Na Evropsko unijo kažejo s prstom in vsi vemo, da gre to bolj za odgovornost držav članic kot pa Evropske unije. Tudi, če bi lahko tu ugotovili še kar nekaj stvari. Avstralija pa je pri nekaterih točkah, ki smo jih že slišali, ampak se mi zdijo pomembne. Sodelovanje s tretjimi državami moramo izključiti, kot ste rekli dragi kolega, ko se temeljne pravice ne spoštujejo, vemo, kje smo, v nekaterih državah, vemo, kje imamo sporozum o ponovnem sprejemu, na ravni Evropske unije ali dvostransko. Kolega Keller je ustrajal na nekaterih točkah, ki so bile omenjene strani poročevalca OZN-a glede teh vprašanj potrebujemo informacije o postopkih, potem potrebujemo tolmače, potrebujemo pravne nasvete. To so temeljne stvari. In mislim, da bi lahko delali vsi skupaj, to bi nam lahko uspelo, zato da bi zagotovili minimalno sklenost na tem področju, kot ste rekli, gospod poročevalec. Gre za človeška življenja. Lampedusa, lahko pokaže, kako je s tem. To je največja drama v zadnjih letih, ki se je odvila tam. 600 metrov stran od obale se je vse to zgodilo in nekateri so oklevali pri pomaganju tem osebam v vodi, glede na italijansko zakonodajo in vse to je nespremljivo in mislim, da bi lahko delali skupaj za to, da bi izboljšali stvari in upam, da se bodo stvari premaknile tudi na svetu. Hvala. Kirchhoff, Gospod Kirchhoff, izvolite. Eh, najprej bi se rad eh, opravičil, ker nisem slišal eh, prispevkov na začetku. Veliko stvari se danes dogaja v parlamentu in nisem mogel biti tu. Moramo biti previdni pri tej zadevi, da ne bomo postali dvolični v moji skupini vsekakor podpiramo pobude, kot je ta, ampak eh, imamo en problem s tem. Najprej se nas eh, obtožuje, določene države nas obtožujejo, da Evropska unija ne naredi dovolj. Ampak eh, svet se zastaja na enem vrhu in na vrhu za vrhom. Evropska unija. Uh, je veliko naredila glede Frontexa in dejavnosti v sredozemlju, ampak eh, potem države v sredozemlju eh, predstavljajo eh, določene probleme, ki Evropski uniji preprečujejo, da bi ukrepala na ustrezen način. Eh, vsi v tej dvorani, ki predstavljate Evropo kot celoto, eh, ste verjetno zelo zaskrbljeni zaradi dogodkov, eh, ki se dogajajo na evropskih obalah in na morju. Sam sem šokiran nad tem, kaj se je zgodilo v zadnjih tednih. Koliko smrti, koliko čovnov, to je madež na nas, ki ga moramo sprejeti in ga tudi čim prej skrbno obravnavati. Države članice same se morajo pogovarjati in se odločiti glede tega, kaj želijo pri reševanju življenj. Po drugi strani pa mora Evropska unija dati veliko močnejše pobude, eh, kar zadeva izvor teh problemov. Seveda govorimo o sodelovanju s tretjimi državami, ki naj bi eh, migrantom svetovali naj ne gredo na te eh, dolge in nevarne poti. Spominjam se, da nas je skrbelo v primeru Libije to, da eh, so despotski režimi ljudi pravzaprav nalagali na ladje in jih pošiljali čez sredozemlje. To je bila sramota. Eh, sam takrat eh, nisem bil prepričan, da je Evropska unija dovolj naredila, da bi pritisnila na te režime. Še vedno mislim, da nismo dovolj naredili. Veliko imamo še Eh, sporazumov, veliko imamo možnosti za ukrepanje, eh, sporazume in drugo, pa tega ne uporabljamo. Moramo iti eh, k samem izviru problema. Poleg tega je treba zaostriti ukrepanje v primeru organiziranega kriminala. Skupine organiziranega kriminala izkoriščajo migrante. Prav nič jim ni mar, ali ti ljudje preživijo pot ali ne, dokler jim pač dajo denar. In To je zločinsko. Ne sme nas biti strah eh, reči Bobu Bob. Zelo pomembno je, da naredimo več, veliko več. Potrebujemo bolj koherenten eh, dialog glede eh, tem migracij, mobilnosti in varnosti, eh, ko gre za upravljanje evropskih meja. Dovolj imam že teh besed in kritik. Eh, nekateri so zelo samozadovoljni, seveda jim je žal za to, kar se je zgodilo, ampak naredijo pa ne nič, eh, da bi se stvar spremenila. Odbor bi moral to zadevo dati na vrh naših prednostnih nalog in na vrh naše agende eh, in mislim, da bi morali tudi svet še naprej upozarjati na to. Hvala. Mr. Ensiu. Sí, de acuerdo.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 ker ga zelo dobro poznam, da mu bo uspelo ustreči vsem političnim skupinam in da bodo rezultati predstavljeni v odličnem poročilu, ki bo dobro za vse. Hvala. Gospa Gomez, ja, hvala Karlosu Kojeju za opravljeno delo za vse te predloge, s katerimi se krepi besedilo komisije. Strinjam se vsem, kar je rekel. Strinjam se tudi s tistimi kolegi, ki so rekli, da mora biti parlament v spredju tega boja. Kakšne so težave dan danes? Ne samo priseljevanje, ampak gre predvsem za te prosilce za azil in begunce, ki so v srču zadeve. Včasih smo imeli pretok migracij, ker smo imeli v Evropi veliko priložnosti in vsi so to želeli uporabiti, ampak sedaj pa je prišlo do krize in to se je razvedelo druge. In kaj se dogaja sedaj? Tisti, ki želijo priti v Evropo, In tako je tudi s temi, ki so bili pred kratkim eh, blizu Lampeduze in Malte. Ti bežijo iz državljanske vojne v Siriji, v Somaliji. To so žrtve režimov, ki kršijo človekove pravice v Etiopiji, Eritreji, v Sudanu. In zato je toliko več razlogov za to, da preučimo vse te predloge, da revidiramo direktivo. Zelo zahtevni moramo biti. Kaj moramo najprej zahtevati? To, da države, kot je Italija, ki imajo takšno zakonodajo, ki je sporna, ki pravi, da so tisti, ki želijo pomagati priseljencem, kriminalci, takšne države morajo najprej ukiniti takšno zakonodajo, kajti to je povsem v nasprotju z evropskim in mednarodnim pravom na področju človekovih prvic? Kaj je treba urediti pri tej direktivi? Določiti moramo, da je kaznivo dejanje, če nekdo zavestno zavrne reševanje teh ljudi, ki so v težavah. Mislim, da bi to morali sprejeti na vseh ravnih, tudi nacionalni ravni. Navezala bi se na to, kar je povedal gospod Krko. Glede potrebe potem, da je treba urejati vire tistih, ki prihajajo. Danes to niso več ekonomski migranti, to so res begunci, to so prosilci za azil. In prav smešno je govoriti o Libiji danes na isti način, Kot smo govorili o Gaddafijevi Libiji, res je, da je Gaddafi Evropo izsiljeval. Imeli smo begunce, kriminalce in druge, ki so prihajali iz Libije, ampak strinjam se, da imamo politike, ki bi jih morali uporabiti. Ampak žal, druga pravila ne delujejo, delujejo škodljivo. Kajti pravzaprav imamo politike, ki spodbujajo režime, ki kršijo človekove pravice, recimo v Etiopiji, Eritreji. To so nekatere države, ki ustvarjajo režim, zaradi katerih ljudje bežijo in se utapljajo v vodah blizu Evrope. Somalija je eno, ampak v Etiopiji in Eritreji govorimo o diktatorskih režimih, ki jih podpiramo in to je zelo jasen primer. Govorimo o drugih politikah, recimo Libija. Pred nekaj tedni sem bila v Libiji in zelo dobro vem, kako je omizrati. To je pristanišče, iz katerega je šla ladja, ki, se je, ki je potonila in zaradi katere je umrlo na stotine ljudi blizu Lampeduze. Tam v Misrati imajo zelo dobro organizirano vojaško policijo. Povelje je tudi organizirano, ampak sicer pa im, mimo Mizrate to nikogaršna zemlja, kajti Libija ima sedaj to Evropsko misijo, ki naj bi preučevala varnost na mejah, to je del Evropske varnostno obramne politike, ampak ta misija ne upravlja dela, kajti če ni strukture povelja, sami libi, potem bomo pravzaprav tu zgubili nekaj let v Evropski uniji. Počnemo nekaj, kar ne deluje. Tudi Italija in Francija sta prispevali k te potrati časa v zadnjih letih. Evropski parlament je rekel, da je ključnega pomena, da oblikujemo varnostne strukture v Libiji da zagotovimo, da upravljajo delo, ki ga niso upravljali doslej. Sicer imamo tu spremembo režima, nimamo več Gaddafija, plačancev in sedaj skušajo evropske države pošiljati uradnike za notranje zadeve in iz ministrstva za obrambo, ampak ministrstvo je kupilo vojaško opremo, pravzaprav pa vojske sploh ni tam. Prav tako ni policije v Libiji danes. Kaj imamo v Libiji? V Libiji imamo vojaško policijo in to je treba vključiti v našo politiko, v naše ukrepe kajti naši ukrepi ne delujejo, kot bi morali delovati, to je jasno. Tako da se povsem strinjam s poročevalcem, s Karlosom Koejem. Preganjati je treba tiste, ki ne pomagajo osebam, ki se lahko topijo v morju. Razumela sem, da imamo novo zakonodajo na področju azila. In tu imamo tudi strukturo na portugalskem, ki se bo izvajala prav zato, da bi pomagali osebam, ki bodo prosili za azil na portugalskem. Hvala. Sedaj pa svet in komisija. Lahko odgovorite na to, kar smo slišali. Svet komisija. Se želite odzvati? Ne, ni drugih komentarjev, ni reakcij. Dobro, potem pa ponovno poročevalec, gospod Koejo. Hvala lepa, predsedojoči. Rad bi se zahvalil vsem za znatno podporo vseh političnih skupin. Francisk Keller bi povedal, da razumem to, kar je rekla. Ampak na nek način lahko razume, kdaj bomo prepovedali vračanje na odprtih vodah. Rešujemo del težav, ne vse težave, ampak rešujemo del težav, nimamo pravne podlage, da bi storili isto druge, zlasti v nacionalnih vodah. Ampak kaj želim zagotoviti? Operacije Frontexa bodo potekale, Spolnile bodo tudi pravila glede spoštovanja človekovih pravic in zato gre v mojem poročilu. In na koncu še nekaj predsedojoči. Predsedstvo bi prosil naj pošle sporočilo svetu. In sicer je sporočilo zelo jasno. Ne bodite hinavski. Če države članice, če Je svet res zaskrbljen zaradi reševanja življenj, imajo sedaj priložnost, da dokažejo, da govorijo resno. Po mojem mnenju je tako, da če svet res želi rešiti življenja, ima priložnost, da to stori za časa tega predsedstva. V prvi obravnavi lahko svet doseže dogovor s parlamentom in lahko pokaže, da bo ta zakonodaja sprejeta takoj, ko bo to možno, torej že pred koncem decembra letos. Če svet ne želi tega storiti, kot lahko razumem in razberem iz grozne izjave, ki smo jo prebrali v tisku ta teden, potem imamo pravico reči, da lažejo, ko se pretvarjajo, da jim je žal in da so zaskrbljeni zaradi tragedije, ki jo vsak dan vidimo sredo zemljo. Na svetu imajo priložnost dokazati, da govorijo resno. Prosim, dosežite dogovor z nami pred decembrom letos. Hvala. To res drži, bravo. To je bilo dovolj jasno, res, to drži. Gremo na napoved. Roka za ložitev predlogov spremem, to je 29. oktober. Obravnava predlogov pa bo potekla odboru Libe 14. novembra istega leta. Dobro, če se strinjate s tem, če dovolite, bomo naredili desetminutni odmor kajti imamo sestanek koordinatorjev ob 12. Drugi koordinatorji bodo imeli priložnost, da so tu pravočasno. Desetminutni odmor bo to. In potem bomo imeli sestanek koordinatorjev brez navzočnosti javnosti ob 12. Hvala.